Ja, ich begrüße die Kolleginnen und Kollegen. Lepo pozdravljam kolege in kolegice, ki so danes našli to dvorano. Dnevni red je sprejet, če nihče ne ugovarja. Sedaj pa kar Druga točka na dnevnem redu. Imamo na voljo vse jezike razen hrvaščine, pravi predsednik, in estonščine in malteščine. Drugo sporočilo. Poteka trialog o poročilu Panajotov. Poročilo je, um, oziroma trialog je potekal 23. aprila, drugi trialog pa bo potekal junija. Tretje sporočilo. Jutri bomo pozdravili 48 gostov. Goste bo pripeljala kolegica Dagmar Roth-Berendt. Pripeljala jih bo jutri iz Berlina in takrat jih bomo še enkrat prav posebej pozdravili. Četrte sporočilo. Jutri bo potekala delavnica. Von 12.30 Uhr bomo imeli delavnico v sobi PHS5B1. ob 12. uri in uh, eh, 30 minut o temi 25. januar 25. Eferdamfer, tromači ne razumemo. Sedaj pa četrta točka na dnevnem redu, torej zapisniki so sprejeti, sedaj pa poročilo za noni. Besedo dajem eh, poročevalcu. Hvala lepa. Danes bomo začeli z eh, revizijo direktive o presoje vplivov na okolje. spremenjeni predlog je izredno pomemben za Evropsko unijo. 200 projektov poteka, gre za obdelavo odpadkov, za, pridela, za proizvodnjo energije in tako naprej. Gre za lahko zasebne projekte ali javne projekte. To ima to vpliva na vse projekte, ki so odobreni. Najprej morajo biti podvrženi temu postopku presoje vpliva. Namen te presoje je ugotoviti, ali so projekti trajnostni ali ne. Imamo dve kategoriji projektov, najprej iz priloge 1. Ti so podvrženi obvezni PVO, gre za refinerije, eh, motoristične načrte in tako naprej. In pa še druga priloga, kjer je vpliv manjši. Ti projekti so podvrženi obvezni predhodni preveritvi. Ta določa obveznosti pristojne organe in uh, vključuje tudi javnost v ta postopek. V 20 letih izvajanja presuje vplivov na okolje, torej uh, vse skupaj sega v leto 96. Ampak uh, od takrat se je, se je stanje v Uniji spremenilo, prav tako je bilo veliko sodišča in zato direktiva ni več tako aktualna. Upoštevati moramo naprimer direktivo o habitatih in eh, druge zakonodaje, ki smo jih sprejeli v tem času. Predlog komisije je takšen, da upošteva spore in pa sodbe, ki jih je sprejelo Evropsko sodišče. potem eh, upošteva tudi nove prioritetne politične cilje, naprimer učinkovito izrabo energije, boj proti podnebnim spremembam, biotsko raznovrstnost in pa zaščito tal. Vsa ta področja so se v zadnjih letih spremenila. Predlog komisije. Najprej, kar se tiče eh, tako imenovani scoping, kakovost uh, informacij. Uh, o vplivu na okolje, torej te informacije je treba dati bolje na razpolago in pa treba je poenostaviti postopke. E, potem najprej nekaj o postopku predhodne preveritve, torej gre za projekte iz priloge 2, za katere je treba preveriti, ali je potrebno tudi PVO ali ne. Komisija je dodala novo prilogo 2A, kjer morajo nosilci projektov dati na razpolago specifične informacije pristojnim organom, zato da zagotovijo, da se postopek začne samo pri tistih projektih, kjer bi lahko ti imeli veliko, velik vpliv na okolje, ne pa za projekte, ki tega vpliva nimajo. to, da je treba dati na razpolago specifične informacije, naj bi prihranilo čas in pa denar, torej naj bi se izognili nepotrebnim stroškom. Ko gre za prosilce in pristojne organe. Ko gre za predhodno preveritev, je komisija razširila seznam izbirnih meril. Uh, Eh, organi morajo odreagirati v treh mesecih ali pa v šestih mesecih, ko gre za projekte iz priloge 2. Če so torej projekti iz te priloge eh, podvrženi postopkom PVO. Potem druga točka, kakovost informacij o PVO. Če želimo izboljšati kakovost informacij, potrebujemo Eh, tako imenovani scoping, moramo si ogledati obseg in pa podrobnost informacij, ki so potrebne za to, da se odločimo od PVO. Poročanje o PVO je zelo pomembno, to je najpomembnejši dokument, ki je osnova za analizo, tako da lahko odobrimo končni projekt ali ne. Na ta način lahko pristojni organ sprejme odločitev. V prilogi štiri so zapisane vse informacije, ki jih mora dati na razpolago prosilec, ko gre za poročilo o PVO, naprimer obvezna ocena razumnih alternativ z, manjšo, z manjšim vplivom na okolje, potem ekspost spremljanje. Tako je možno preveriti, ali obstajajo škodljivi učinki na okolje in pa tretjič novi, novi evolvacijski faktori, kakor podnebne spremembe, uh, Eh, tveganje raznih katastrof, eh, škodljiv vpliv na okolje in pa tako naprej. In pa še določitev postopkov in pa poenostavitev letih. Komisija je zastavila časovni okvir za posvetovanje z eh, udeleženimi stranmi. V 36 ali pa 90 dneh, odvisno od primera do primera, potem tri mesece za podelitev odobritve, te, to obdobje lahko razširjeno na šest mesecev in pa potem še potreba po koordinaciji oziroma uh, tako imenovanem giše unik oziroma vse na enem mestu. Če si ogledamo vprašanje presoje vplivu na okolje, treba upoštevati pri tem tudi druge zakonodaje eh, ali strateške eh, okoljske ocene. Eh, direktivo o habitatu in pa m, mm, strategijo za varstvo tal in tako naprej. Kar se tiče mojih predlogov, mislim, da predlog komisije nekako dviguje merila, to se mi zdi pravilna smer. Um, predložil sem nekaj predlogov sprememb, s katerimi sem skušal okrepiti predlog komisije. Dodal sem več podrobnosti, tako da bo predlog postal še bolj učinkovit. Pri tem pa seveda ne smemo izkrivljati splošnega cilja. Glavna novost. Eh, no, imamo 61 predlogov sprememb. Eh, želimo, da bi javnost bolj vključili v celoten postopek. O tem govorijo predloge sprememb. Želimo omejiti na skrižje interesov in pa eh, korektivni ukrep v primeru ekspost spremljanja, če bi bili dokazani škodljivi vplivi na okolje. Potem četrtič, poenostavitev spremljanja, PVO in pa eh, pravna gotovost v prilogi ena potem želimo vključiti nekonvencionalni plin, kako naprimer plin iz krilovca. Prva točka, no, ko gre za večje sodelovanje javnosti v postopku sprejema odločitev. Tukaj sem želel zagotoviti, da je javnost vključena v vseh stopnjah postopka v, skladno, v skladju z Arhuško konvencijo, potem uh, če bi se države No, če bodo vključeni, loka, vključene lokalne skupnosti, občine, če bomo vključili ljudi, potem se bomo v prihodnosti soočali z manj pravnimi izzivi. To velja za vse države članice. Potem druga točka. Treba je omejiti resnični problem na vzkrižja interesov. Uh, temu smo bili priča v Italiji. Kljub formalni ločitvi pristojnega organa in pa prosilca, zlasti ko gre za neko javno organizacijo, za neko javno telo, lahko še vedno pride do, problem, do primerov, ko m, mm, obstaja neko navskrižje interesov, ki bi lahko vplivali na končno odločitev pri PVO zagotoviti moramo apsolutno neodvisnost pristojnega organa in pa prosilca, tako da se lahko izognemo kakršnemu koli primeru korupcije. Potem eh, korektivni ukrepi v primeru ekspost spremljanja. Na ta način želimo omejiti negativne učinke. Komisija je tukaj predlagala ekspost spremljanje, če bi prišlo do problemov eh, oziroma če bi se izkazalo, da obstajajo škodljivi vplivi na okolje če se ukrepi ne bi izkazali za učinkovite, moramo vseeno najti način za rešitev problema. Prosilec mora potem sprejeti korektivne ukrepe. Četrta točka, potreba po poenastavitvi eh, presoje, ocene PVO. Zato, da zagotovimo kakovostno delo strokovnjakov, je komisija predlagala, da bi strokovnjaki imeli posebno akreditacijo. No, ampak glede na eh, praktične težave, torej visoke stroške za prosilce, glede na vse to se mi to ne zdi najboljši predlog. Ni prav, da bi prosilci plačali te stroške. No, ti neodvisni strokovnjaki so lahko akademiki ali strokovnjaki za posamezna področja v državah članicah. Tukaj predlagam, da naj bodo ti strokovnjaki popolnoma neodvisni in pa pristojni za okoljsko vprašanje. Tako, ko gre za presojo vplivov na okolja in ko gre za različna telesa, ki morajo pregledati poročila. Potem še neka opravni gotovosti. Če želimo zagotoviti pravno gotovost, moramo jasno definirati biotsko raznovrstnost v skladu z Arhuško konvencijo. Prehodni ukrepi pod členom 3 omogočajo retroaktivno izvajanje direktive. In uh, mislim, da bi tukaj morali imeti jasno referenčno točko za pristojne organe in pa za prosilce. Tako da uh, bodo tisti projekti, ki so bili začeti in še niso bili zaključeni, še vedno uh, upoštevali to novo direktivo. Za vstopom nove direktive v veljavo se mi zdi, da bi ta direktiva lahko veljala tudi za tiste projekte, ki so že bili uh, začeti oziroma že tečejo. Potem aneks 1. Uh, eh, Ta bi moral vključevati nekonvencionalni plin, kako je plin iz skrilovca. To je eh, naslednji sklop predlogo sprememb. Tukaj se navezujem na stališče parlamenta iz 22. novembra. Gre za poročilo gospoda Sonika o plinu iz skrilovca. Tukaj govorimo o previdnostnem načelu. V prilogi ena te direktive bi morali dodati torej tudi ta nekonvencionalni plin. Eh, proizvodnja takšnega plina bi morala biti podvržena PVO. In potem uh, obstaja tukaj še nekaj sekundarnih predlogov sprememb, ti govorijo o tem, da komisija mora pomagati državam članica, mora jih podpreti, ko gre za tako imenovano vse na enem mestu. Potrebujemo nek organ, ki bo koordiniral vse organe, ki bodo vključeni v te postopke. Um, ne smemo podvajati presoj o plivu na okolje za isti projekt in eh, države članice morajo imeti tudi možnost eh, odkritja raznoraznih kršitev nacionalne zakonodaje. Sankcije morajo pri tem biti odvračilne, učinkovite in pa sorazmerne. Tukaj je pomembno to, da moramo zagotoviti najbolj vzdržno možnost eh, tako da se bomo, izkori, eh, da se bomo izognili um, razdrobljenosti teh projektov. Ne sme biti možnosti za neupoštevanje zakonodaje o PVO. Pripričan sem, da nam bo sprejem te direktive oziroma sprememba te direktive omogočala, da pridemo od besed k dejanjem. Na ta način bo Evropska unija dobila učinkovit inštrument, s katerim se bo lahko odzvala na globalne izzive 21. stoletja. E, projekte bomo ocenili glede na učinkovitost virov, podnebne spremembe, izgubo biotske raznovrstnosti. E, no, e, kolegi iz odbora so dragoceno prispevali k poročilu. Prepričan sem, da nam bo Julija uspelo sprejeti dober dokument in dobro poročilo.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 Eh, Gutierrez. Bitte, Frau Gustet. Kolegica Grosti danes zastopa gospod Gutierrez. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Res je, Kristina Gutierrez danes ne more biti tukaj. Prosila me je naj govorim v njenem imenu. Gospa Gutierrez eh, priznava, da gre za visoko kakovosten dokument, ampak nekatere stvari niso bile rešene, zato se je treba osredotočiti na ravno te točke, ki niso bile rešene. No, direktiva je kratka, priloge so pa zelo dolge in pokrivajo večino ekonomskih sektorjev. Ta predlog sedaj skuša uh, eh, spostaviti neke razumne kriterije za to, da bi lahko rešili. Um, probleme, ki izhajajo iz eh, prošen. Eh, to je eh, obrazloženo tudi v obrazložitvi. Najprej preveč administrativnih bremen, razrobljeni so kriteriji, postopki so predolgi. Rešitev bi lahko bila poenostavitev postopkov na evropski ravni in pa na nacionalni ravni administrativni postopki, postopki odobritve so postali preveč zapleteni, pogosto predstavljajo oviro. Administrativna bremena so se nesorazmerno povečala. In zato bi morali bolje preučiti, kateri projekti morajo biti predmet presoje učinkov na okolje kateri projekti te presoje ne potrebujejo. Treba je sprejeti skupne postopke, tako da bomo okrepili enotni trg. Z različnimi ravnmi pristojnosti dobimo pravno negotovost, kajti kriteriji niso vedno enaki po, eh, skozi celoten postopek in razlikujejo se od ene države članice do druge. Druga točka, ki bi jo želela gospa Gutjeres izpostaviti, je naslednja. Gre za vprašanje zaščite in ohranjanja kulturne in pa zgodovinske dediščine, pokrajinske dediščine. To bi morali spoštovati. Morali bi upoštevati tudi mm, od presojo vizualnega učinka. Ona omenja ta koncept, ki se že uporablja v Španiji, v Italiji, Franciji, v Združenem kraljestvu. V Španiji so presoje vizualnega učinka zelo, pos, zelo pomembne za ohranjanje uh, eh, naprimer obale. Torej gre za zaščito pokrajine, zgodovinske dediščine, regionalne dediščine. Mm, morali bi spoštovati seznam kriterijev, te kriterije bi morali upoštevati države članice tudi pri teh presojah vpliva. Uh, na okolje in te kriterije bi morali poštevati na enak način v vseh državah članicah. Ta seznam kriterijev bi bil nekakšen priročnik za države članice, temu lahko rečemo smernice. Eh, to že obstaja v direktivi o habitatih v šestem členu. In takšni kriteriji bi izboljšali presoje vplivov na okolje. In pa potem še nekaj. Treba je razlikovati med uh, zaščitenimi območji v državah članicah iz direktive o habitatih in pa tistim območjem in pa uh, tistimi območji, ki. Uh, Takšnega privilegija nimajo. Gospa Gutierrez menijo, da bi to morali upoštevati pri presoji vpliva na okolje. Upam, da sem dobro predstavila stališče gospe Gutierrez. Hvala. Hvala lepa, gospa Grostet. Sedaj pa naslednji Pavel Pok, ki predstavlja Kritomar Senisa. Hvala lepa. V imenu kolega Kritomar Senisa bi se želel zahvaliti poročevalcu za dobro sodelovanje, za njegov vključujoč pristop. Zahvaljujem se mu za odlično eh, delo, ki ga je upravil v zvezi s tem dosijem. Direktiva o presoji vplivov na okolja je prispevala veliko k oceni mm, okoljskega odtisa projektov. Vsak projekt moramo najprej podrobno preučiti, preden ga odobri, odobrimo. Um, predlog komisije želi odpraviti pomankljivosti, naprimer eh, po, eh, pomankljivosti pri postopkih zaradi nedoslednosti v nacionalnih postopkih treba je odkriti, kje obstajajo pomankljavosti pri izvajanju, kjer eh, postopek preveritve ne deluje dobro in kjer analize presoj niso dovolj podrobne. Eh, morali bi tudi ponuditi eh, obvezne alternative, razumne alternative za projekte in kompenzacijski ukrepi bodo zahtevani za tiste projekte, ki imajo zelo negativen vpliv na okolje. Pristojne organi bodo morali bolje upravičiti svojo končno odločitev. Novi okoljski izzivi, ki torej vplivi na biotsko raznovrstnost, podnebne spremembe, eh, potem eh, katastrofe, ki jih povzroči človek. Vse, to moramo, vse te učinke moramo Mm, oceniti, to, tako da bodo projekti imeli kar najmanjši vpliv na okolje. Vse skupaj mora potekati v skladu z Arhoško konvencijo. Menimo, da bi se za javnostjo morali posvetovati, preden bo sprejeta kakršnakoli odločitev o tem postopku preveritve. Strinjamo se z predlogom poročevalca, da je treba zahtevati korektivne ukrepe, kjer ekspozite eh, spremljanje pokaže na škodljive vplive na okolje. Eh, treba je sprejeti ustrezne korektivne in pa kompenzacijske ukrepe. Četrti odstavek prvega člena eh, se mi zdi tukaj izjema in zato bi morali tukaj ponuditi več postopkovnih jam, jamstev. Komisiji moramo dati več prostih rok, ko gre za izjeme pri izvajanju te direktive. Ko gre za preglednost postopkov sprejema odločitev, bomo pri členu 6 predlagali vzpostavitev centralnega portala v vsaki državi članici, ki bo dostopen javnosti na elektronski način v skladu z direktivo iz leta 2003. Hvala lepa. Sandringoli je naslednja.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 ki ga je upravil v zvezi z predlogi sprememb. Predlogi sprememb gredo v pravilno smer. Zeleni predloge sprememb podpiramo. Revizija direktive o PVO želi okrepiti trenutni sistem presoje takšne vplive moramo predvideti, jih zmanjšati, jih odpraviti ali pa v najslabšem scenariju eh, nekako kompenzirati za te vplive. Zato moramo izbrati tiste projekte, ki bodo imeli čim manjši vpliv na okolje. Cilj današnjih predlogov je ta, da bi okrepili te presoje učinkov presoje vplivov. Omejiti moramo vpliv vseh naših projektov in besedilo direktive mora biti v skladu z cili za boj proti izgubi biotske raznovrstnosti Upoštevati moramo tudi poročilo, ki smo ga lani sprejeli o ohranjanju vodnih virov. Podpiramo poročilo za Noni in pa njegove predloge sprememb. Izpostavila bi predvsem sedem točk, kjer se mi zdi, da našega stališča nikako ne bi smeli omeliti. Všeč nam je ideja, da bi upoštevali vpliv projektov, zlasti ko gre za vpliv na biotsko raznovrstnost in pa podnebne spremembe. Prav tako pa moramo upoštevati vprašanje zaščite tal. Tukaj naš pristop ne sme biti preveč sektorski. Potem bistven koncept se nam zdi tudi neodvisnost strokovnjakov. Samo na ta način lahko zagotovimo nedvoumnost presoj eh, vplivov na okolje in lahko odpravimo kakšnakoli neuskrižja interesov. Predlagali bi postopek akreditacije, to, ta postopek je lahko bodi si nacionalni ali evropski. Torej, mislim, da bi morali podeliti akreditacije tistim uh, organom, ki bodo podali takšne ocene, takšne presoje, zato da lahko zagotovimo njihovo um, neodvisnost. Strinjamo se tudi za posodobitvijo prilog, tukaj treba upoštevati najnovejše uh, razvoje dogodkov. Podpiramo spremembo prve priloge in pa uh, specifično omembo plina iz krilavca. Šli bi pa celo nekoliko dlje. tukaj se nam zdi, da ne bi smeli vse skupaj omejiti samo na aktivnost pridobivanja plina iz skrilaca, ampak tudi eh, bi se osredotočili na fazo izkoriščanja tega na ta način pridobljenega plina. Potem podpiramo še naslednje predloge sprememb. Poročevalec predlaga predstavitev alternativ projektom, torej predstaviti bi morali tudi alternative, zato da bi lahko potem izbrali tisti projekt, ki ima najmanjši vpliv na okolje. Potem tudi, ko gre za dostop do pravosodja, za udeležbo javnosti, z vsem tem se strinjamo. Sodelovanje javnosti je dober argument. Do sedaj smo že lahko ugotovili, da bolj kot je projekt transparenten, bolj kot je upletena oziroma vključena javnost, manj sporen je potem ta projekt. To je torej argument, ki govori o prid pravni varnosti. Na ta način lahko zagotovimo, da projekti spoštujejo kriterije in pa standarde. In na zadnje bi poudarila še povezavo med potrebo po presoji vplivo na uh, okolje z vključevanjem javnosti. Namreč minimo, da bi morali imeti možnost ustaviti projekt, če pride do pravnega spora v zvezi z primernostjo neke presoje vpliva na okolje. In na zadnje želim povedati še to, da mora biti pri projektu najpomembnejša prva stopnja izvajanja projekta. In sicer govorim o tistem delu projekta, ko damo na razpolago informacije, na podlagi katerih lahko ocenimo, ali je projekt spremljiv ali ne. vzpostaviti moramo vzdržen model, ki bo bolje upošteval presoje vplivu na okolje kot sedaj. Hvala lepa. Sedaj pa kolega Bokroš. Dank, Herr Hvala lepa. EKR pozdravlja namen komisije, da bi poenostavili proces PVO, da bi znižali eh, administrativna bremena. Čestitamo poročevalcu za njegova velika prizadevanja pri pripravi osnutka poročila. Njegovo stališče je jasno, vendar pa EKR meni, da bi morali narediti več za to, da bi dosegli dobro uravnoteženje med zaščito okolja in pa, in pa usiljevanja bremen na pristojne uh, organe in pa nosilce projektov. Uh, takšni ukrepi ne bodo nujno izboljšali presoj vpliv na okolje, ampak bi to lahko povečalo stroške, administrativna bremena in povzročilo še več uh, pravnih izzivov. Zdi se mi, da veliko predlaganih stvari ne kaže na nek jasen pozitiven vpliv na okolje paziti moramo, zlasti sedaj v času gospodarske oživitve. Mm, upoštevati moramo vpliv na lokalno okolje. Harmonizacija na evropski ravni je pomembna za harmonizacijo okoljskih standardov, vendar pa direktiva ne more omejiti zmožnosti lokalnih organov za to, da prilagodijo projekte svojim lokalnim potrebam. EKR spremenijo EKR eh, e skrbijo predloge zvezi z eh, vse na enim mestom, postopki preveritve in pa skopinga. Ko gre za vprašanje akreditacije strokovnjakov, pozdravljamo uporabo izraza tehnično kompetenten in eh, se strinjamo s tem, da bi obvezne akreditacije predstavljale velike težave pri izvajanju za nekatere države članice in pa nosilce projektov. EKR skrbi tudi naslednji primer. Torej, če gre za nosilca projektov, ki mu svetovalec pripravi presojo, bi takšna presoja lahko bila mm, pristranska. Zato se mi zdi bolje, da bi lokalni organi bili pristranski pristojni za imenovanje neodvisnega svetovalca in da bi eh, tega plačal nosilec projekta. EKR er želi zagotoviti absolutno neodvisnost strokovnjakov, ki jih imenuje pristojni organ, zato da lahko preverimo informacije, ki so zajete v presoji ocene na okolje. Poročevalec je pravilno opozoril na to, da mora biti takšna preveritev znanstveno objektivna in da to ne sme biti posledica kakšnih koli pristranskih vplivov. Uh, Um, če to ne bomo zagotovili, bomo samo povečali eh, pravno negotovost. Številne definicije eh, je treba bolj podrobno zapisati in pa sprejeti tudi ustrezno terminologijo. Hvala lepa. Naslednji je kolega Šimanski. Šimanski. zaproponowanie, zaproponowanie rozwiązań e, w załączniku <clears throat> na temat poszukiwania oceny. Najlepsza chwala. Trzeba ustawić kryteria e, za to preverjanje in da se to da v prilogo, to je pretiravanje. O tem smo razpravljali že lansko leto, ko je parlament prosil za bolj natančne znanstvene informacije o plinu iz skrilavca take informacije pa lahko dobimo samo, ko eh, bo znanega več o tem plinu. Taki kriteriji so zato lahko ovira v tem procesu, kljub najboljšim namenom, ki jih imamo pri tem. Presoja vpliva na okolje ne sme biti ovira za uh, izkoriščanje plina iz krilovca. Informacije, ki jih imamo do zdaj, potrjujejo, da. Zaenkrat ni razlik v vplivu na okolje med konvencionalnim eh, plinom in nafto ter na drugi strani plinom iz skrilavca. Poleg tega smo sprejeli resolucijo, spomnite se na to. In zato mislim, da nima smisla, da bi eh, dajali neka navodila oziroma oblikovali eh, poseben regulativni okvir za izkoriščanje plina iz skrilavca to bi moralo biti podvrženo istim eh, zahtevnim kriterijem, ki mislim, da že zagotavljajo zadostno zaščito okolja. Mislim, da je to zelo pomembno. Eh, poleg tega mislim, da moramo biti pri dokumentih, kar se da natančni, kajti ta tema je zelo pomembna. Ne zadeva samo okolja, ampak tudi. Eh, dobavo energije in pa energetsko varnost v Evropi. Hvala. Hvala lepa. Kolega Richard Zeben je naslednji. Ja, Hvala lepa. Načeloma je predlog dober, ampak nekatere stvari se je treba bolj pobredno ogledati. Naprimer, eh, drugi člen, ki govorijo o načelu vse na enem mestu. Eh, države članice so sedaj pozvane, da naj imajo en pristojni organ za koordinirani skupni postopek. Tukaj moramo paziti, eh, zlasti ko gre za federalne države, to ne sme pripeljati do ustanavljanja novih organov, eh, kaj ti federalne države so ta enotni postopek pač porazdelile na različne organe. Tukaj moramo biti previdni. Prav tako je problematično, če želimo sedaj tukaj vključiti strategijo o vzdržnosti okolja, kajti s tem smo zač- želeli zastaviti drugačne cilje. Potem, res je, da imamo opraviti z številnimi novimi izzivi, ampak biti moramo previdni, ne smemo delati z različnimi izrazi in pa definicijami, ki jih potem države tolmačijo na različne načine, naprimer eh, Eh, rezultat ekosistema. Kdo pa točno ve, kaj to je? Tukaj že moramo zapisati um, jasno definicijo, kaj ti to lahko naprimer, na bolgarskem tolmačijo drugače kot pa na finskem ali na Malti. Potem četrti člen, gre za postopek screeninga. To je predpostopek, kjer mora organ odločiti o tem, ali je potreben PVO ali ne organ bi moral tukaj opisati ukrepe, s katerimi bi naj preprečili prekomerne vplive na okolje, jih ublažili ali se z njim izognili. In tukaj se moramo vprašati, ali gre tukaj za pravilen korak, za pravilen postopek. Eh, tukaj bi zapisali postopek, kako bi naj potekal projekt, čeprav je screening namenjen samo temu, da ugotovi, ali obstaja potreba po PVO ali ne. In to je tudi za pristojne organe samo neka dodatna obremenitev, ki bi jo morali s tem sprejeti. Potem scoping, peti člen, to sedaj zavezujoče uvajamo. In zato moramo poskrbeti za to, da to postane resnično zavezujoče ne pa da to prepustimo nosilcu projekta ali pa pristojnemu organu. Um, potem uh, kritičen sem tudi do tega zavezujočega sistema akreditacije za strokovnjake. No, uh, številni organi v delujočih pravnih državah, um, torej v takšnih državah obstajajo neodvisni strokovnjaki in nepotrebna bremena bi ustvarjali, če bi sedaj zahtevali dodatno akreditacijo takšnih strokovnjakov. Potem tudi osmi člen. Um, tukaj govorimo o nekih izbirnih kriterijih, na podlagi katerega bi organ moral odločiti o tem, ali naj odobri projekt ali ne. Lahko pride do takšnega primera, da bi organ ugotovil, da projekt z da obstaja projekt za škodljivimi vplivi na okolje, pa ga vseeno odobri. To je tukaj neka pravna vrzel in zato bi morali jasno določiti um, zahteve, kriterije. Kritičen sem tudi do predlaganih rokov še vedno člen 8, to izvesti v eh, treh mesecih pri velikih projektih, pomislite tukaj na eh, naprimer letališče, naprimer na berlinsko letališče, pri tako velikih projektih bo to zelo težko izvedljivo in zato bi morali resnično razmisliti o tem, ali ne bi bilo bolje ta rok treh mesecev uh, umakniti iz predloga in vse skupaj prepustiti državam članicam, da na realističen način izvedejo vse potrebne postopke. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa dajem besedo komisiji. Marjane Vening, izvolite besedo. Good afternoon. Pozdravljeni. Hvala, gospod predsednik, ker ste dali besedo tudi Evropski komisiji. Uh, Veseli nas, da smo danes tukaj z vami in gospodu Zanoniju se zahvaljujemo za poročilo. Mislimo, da je zelo natančno pripravil to poročilo in menimo tudi, da v veliki meri eh, to poročilo podpira naše predloge. In to je zelo pozitivno z našega stališča. Ko sem prisluhnila razpravi in poslušala komentarje tudi drugih kolegov, sem videla, da se tudi oni v večini primerov strinjajo s predlogom. Seveda obstajajo še teme, ki jih je treba nadalje proučiti, ampak to je pač običajen demokratičen postopek. Naj vas spomnim samo na to, da tudi velika večina deležnikov, s katerimi smo se posvetovali pri pripravi tega predloga, da se večina eh, teh akterjev torej strinja z. Eh, direktivo PVO in da se strinjajo tudi s tem, da moramo vključiti pretekle izkušnje iz zadnjih 25 let. To je bil zaključek eh, širokih javnih pogajanj in posvetovanj in glavno vodilo, kot so pokazali tudi rezultati posvetovanj, je, da je treba popraviti napake iz preteklosti. Treba pa se osredotočiti tudi na um, socioekonomske in okoljske spremembe. Poleg tega je treba vzpostaviti eh, neko pametno upravljanje tega sistema in pa projektov. Upoštevati je treba tudi sodno prakso Evropskega sodišča in pa sodbe iz preteklih let da se bomo sredotočili in rešili te probleme, ki smo jih opredelili v naših predlogih, bi rada izpostavila še dva cilja. Da bi izboljšali kakovost eh, presoje vplivov na okolje, kajti tudi tukaj smo slišali, da je to zelo pomembno, zato da se eh, zagotovi ne samo zato, da bomo izvajali okoljsko zakonodajo, ki jo imamo na različnih področjih, ampak tudi za druge zadeve. To je pomembno tudi zato, da dobimo še druge koristi, ki nam jih lahko prinese okoljska zakonodaja in pa njeno izvajanje. To bi bili potem socioekonomski učinki. Druga stvar pa je, da postopek PVO postane veliko bolj učinkovit in poenostavljen. In na to se bom še vrnila. Eh, to skrb ste izpostavili tudi mnogi tukaj v dvorani. Mm, posvetovali smo se tudi z državami članicami v svetu in ugotovili, da si države članice delijo mnoge cilje. Imeli smo orientacijsko razpravo eh, na svetu marca. In kot sem rekla, smo se posvetovali tudi eh, s številnimi akteri. Dva cilja, ki sta tukaj zastavljena, sta vsekakor eh, zelo povezana med seboj. Eh, boljša kakovost bo povečala tudi učinkovitost in bo prispevala tudi k enakoridnim možnostim povsod po Evropski uniji. In to ni zanemarljivo s tem, da se bodo postopki poenostavili, se bo tudi povečala učinkovitost same direktive. Natančno sem prebrala poročilo gospoda Zanonija in glede na to smo predloge sprememb uh, uvrstili v tri kategorije. Ne želim tukaj se preveč spuščati v podrobnosti, ampak uh, vseeno bi vam podala še naslednje ideje. Ena skupina je taka, uh, kjer eh, bo treba naš predlog še okrepiti in izboljšati, zato da bomo tudi izboljšali naše cilje. Tukaj želim spregovoriti o 20. predlogu spremembe glede koncepta PVO, pa tudi 40. predlog spremembe, ko gre za spremljanje rezultatov in pa uh, to, da te rezultate predstavimo javnosti. Potem pozdravljamo tudi predloge sprememb eh, k uvodnim izjavam, glede alternativ in tako naprej. Tukaj gre za to, da se eh, bolje razložijo razlogi eh, za ukrepanje in za to direktivo. Druga kategorija predlogov sprememb vključuje tiste, ki jih je predstavil poročevalec sam. To so tisti, ki želijo ukrepiti cilje, ampak o tem bomo morali še razpravljati. Naprimer, eh, tukaj eh, smo uvrstili temo akreditacije strokovnjakov 28 eh, do 32 so to. Mislim, da bi to morali uh, ukiniti. Potem pa še uh, presoja vplivov oziroma učinka komisije. Uh, To že obstaja v številnih državah članicah in se je izkazalo za dober mehanizem. Potem obveznost za nadzor kakovosti. To je že bilo uvedeno in v svojem predlogu jasno eh, trdimo, da eh, stopna ukrepanja, kdaj eh, se eh, začne s tako presojo kakovosti, da je to prepuščeno državam članicam. Torej, države članice imajo na voljo svoje mehanizme za to. Lahko še nadalje razpravljamo o najboljšem možnem mehanizmu, ki ga lahko predlagamo. Ne smemo pa pozabiti, da je ena od pomankljivosti izvajanja trenutne direktive pomankanje nadzora kakovosti. In zato mislimo, da bi to morali spremeniti in izboljšati. Če sem prav razumela eh, komentarje, Je to tudi vaša želja? Želite si tudi neodvisnih strokovnjakov oziroma neodvisnosti tistih, ki bodo pregledovali ta poročila. Potem uh, eh, nam daljna razprava bo potrebna še pri okrepitvi vloge javnosti v različnih uh, eh, stopnah priprave PVO. Mislimo, da je naš predlog uh, v skladu z Arhuško konvencijo, kar se tiče sodelovanja javnosti in pa tudi dostopa do pravosodja. In vemo, da je Evropska unija pristopnica k Arhuški konvenciji. Tukaj imamo že eh, številne določbe, ki zahtevajo vključitev javnosti, eh, naprimer občin in drugih akterjev. Potem pa je predlog komisije vključil še uh, dodatne možnosti za sodelovanje javnosti, da javnost izrazi svoje mnenje pri uh, oblikovanju zakonodaji, pri pripravi teh poročil. Ogledali smo si prakso po državah članicah in videli, da. Eh, javnost ni imela na voljo dovolj časa za sodelovanje in tukaj želimo to izboljšati, zagotoviti javnosti eh, dovolj časa za to, da poda svoje komentarje in da ustrezno sodeluje v teh predlogih. Nekateri predlogi sprememb in tukaj govorimo na primer 22. predlogu, sodelo, 22. Eh, predlogu spremembe ko gre spet za sodelovanje javnosti in uh, torej za njihovo vključitev v procesu screeninga, tukaj mislimo, da gre za nek eh, obseg, pretiran obseg udeleženosti javnosti, eh, ki po našem mnenju ne bi zagotovil boljše kakovosti. In to bi lahko imelo tudi gospodarske posledice eh, s povzročanjem zamud. Potem korektivni ukrepi, 41. predlog spremembe in pa ekspost monitoring. Mm, tukaj potrebujemo eh, še nadaljno razpravo. Nasplošno smo pozitivno naravnani do tega. Vendar pa moramo zagotoviti tudi, da se izognemo nepotrebnim dodatnim bremenom in tukaj še obstaja manjvrski prostor za razpravo. Potem pa tretja kategorija predlogov sprememb. Ti presegajo sam predlog komisije in teh ne moremo podpreti. Sama bi samo eh, povzela naše razmišljanje eh, glede teh predlogov sprememb. Naprimer, predlog spremembe da se eh, vzpostavi definicija biotske raznovrstnosti. To je 13. predlog spremembe, ki mislimo, da je odveč tudi eh, zaradi eh, pravne jasnosti in enostavnosti. To je že dovolj definirano in Evropska unija je že podpisnica dokumentov, ki vsebujejo takšne definicije potem izjeme uh, iz časovnega okvira v izjemnih primerjih. Eh, mislim, da bi tukaj morali eh, pokazati neko doslednost pri izvajanju svojih obveznosti. 45 dni se omenja kot nek razumen rok. Predlog pa je moral pustiti dovoljšno mero fleksibilnosti državam članicam in možno je ta rok podaljšati na osnovi narave, kompleksnosti ali pa uh, izjemne velikosti projekta. Videli boste, da tukaj prihaja do razlik, ki jih je treba upoštevati, ko uh, proučujemo različne projekte. Tudi časovni okvir uh, se uh, temu primerno lahko spremeni. Če je projekt zelo kompleksen, potem. Uh, menimo, da države članice morajo imeti možnost eh, za izjemo. Eh, poleg tega trdimo, da je to treba vse ustrezno upravičiti. Gre pa za podaljšanje roka za nadaljne tri mesece, ampak še vedno je ta okvir dobro opredeljen. Zadnja točka, ki jo želim izpostaviti, pa je točka v zvezi s plinom iz Skrilavca, ki ste ga tudi mnogi omenili. Vsi se strinjamo, da je to zelo vroča tema, ki je v središču političnih razprav, ne samo v Evropski uniji, ampak eh, povsod po svetu, vse bolj pa tudi v Evropski uniji. Eh, tukaj je kar nekaj posebnosti, ki jih je treba upoštevati. Preden ukrepamo, mislimo, da je treba Eh, dobro um, proučiti regulativne okvire Evropske unije. Program komisije za leto 2013 vključuje določene dejavnosti, ki so povezane eh, s plinom iz skrilavca in ko je komisija predlagala to revidirano direktivo, je ocena še vedno potekala in to, da se vključijo priloge 1 in 2. Um, o tem smo razpravljali, ampak zaradi uh, visokih stroškov in pa ne uh, zadostnih informacij glede plina iz krilavca smo se odločili, da to preložimo. Čeprav je eh, plin iz skrilavca že vključen tudi v prilogo ena v eh, nekem omejenem obsegu. Morali bomo še proučiti, kako se bo eh, izšla in iztekla študija, ki jo pripravlja komisija, kakšna bo in bomo potem ustrezno ukrepali. Tukaj gre za uh, spremljanje, potem obvezno oceno in tako naprej. To vse pa že velja tudi za projekte povezane s plinom iz skrilavca. Če bosta parlament in svet v svojih razpravah še imela pomisleke glede tega in če bomo mi prejeli več informacij, potem uh, se bomo lahko tudi še vrnili na to pomembno temo. Še enkrat se želim zahvaliti poročevalcu za uh, dobro delo. Komisija pa bo proučila vse predloge sprememb, ki bi lahko izboljšali naš predlog. Najlepša hvala za pozornost. Hvala lepa, gospa Vening in na koncu dobi besedo še pročevalec gospod Zanoni. Hvala, gospod predsednik. Z velikim zanimanjem sem poslušal to, kar so imeli kolegi povedati. Hvala za vse ideje in komentarje. Zdaj bomo videli, kakšni bodo vsi predlogi sprememb. Nekateri so že bili izpostavljeni tudi danes popovdne. Eno splošno pripombo bi še podal. Tukaj govorimo o direktivi, ki zahteva PVO za projekte, še posebej prvi člen. Ko se projekti začnejo izvajati, lahko celotna zadeva traja tudi 10 do 20 let. In lahko traja cela desetletja, preden bo vse to končano. Zato je treba upoštevati tudi generacije, ki prihajajo za nami. Nekaj smo imeli pomislekov glede samih prosilcev, lokalnih oblasti, časovnega okvira in tudi stroškov eh, glede projektov, kot so ti. In mislim, da bi morali še bolje razmisliti o situaciji zdaj, na začetku. Previdni moramo biti pri samem začetku, kajti lahko si prihranimo veliko denarja in težav eh, za prihodnost. Ne smemo preveč na hitro ukrepati. Tukaj bi morali eh, biti uravnoteženi, moramo si ugledati predvsem same občine in pa njihovo vključenost. In zgodovina nas uči, da če smo previdni na začetku v prvih fazah, potem lahko stvar dobro speljemo do konca. Previdni moramo torej biti pri takih projektih, naprimer eh, infrastrukturnih projektih, eh, nekateri so javne eh, narave, paziti pa moramo predvsem na davkoplačevalski denar. Hvala lepa, gospod Zanoni. Rok za vložitev predlogov sprememb je določen 22. maja 12. uri. Z predlogi sprememb se bomo ukvarjali 29. julija tukaj v odboru. Glasovali pa bomo 10. julija, tako je predvideno. Ni še jasno, kdaj bomo glasovali na plenarnem zasedanju. Zahvaljujem se vsem, ki so sodelovali v razpravi. Sedaj pa prehajamo na naslednjo točko na dnevnem redu. Gre za peto točko. Eh, in sicer gre za ILUK, prejembo direktive o kakovosti goriva in direktivo o energiji iz obnovljivih virov. Izvolite, gospa Lepaš. Eh, najlepša hvala, gospod predsednik. Tema biogoriv je zelo občutljiva tukaj je treba upoštevati številne interese. In eh, težko je pogosto uskladiti te interese. Imamo direktivo obnovljivih virih energije, ki si za cilj postavlja 20 odstotno uporabo obnovljivih virov energije do leta 2020. 10 odstotkov obnovljivih virov naj bi uporabljali v prometu. Tukaj ne govorimo o desetih odstotkih biogoriv mm, in to mora biti jasno že od samega začetka. Ideja pa je naslednja. Eh, želimo zmanjšati emisije toplogrednih plinov in v okviru direktive obnovljivih virih energije si moramo to temo ogledati eh, skozi to prizmo. treba je upoštevati pa tudi direktivo o gorivih. Ti dve besedili je treba upoštevati, ko si bomo ogledovali in ko bomo proučevali predlog komisije. Vesela sem, da je z nami eh, gospod Vidal Quadras, eh, naš kolega, ki je predstavnik odbora ITRE in eh, spremlja naše delo, ehm, pristop tam je drugačen kot tukaj. Naš cilj pa je, da se zmanjšajo emisije toplogrednih plinov. Leta 2008 je bila sprejeta direktiva s tem v zvezi in parlament je rekel, da želi upoštevati uh, tudi dejavnik posrednih sprememb v rabi zemlišč in pa učinke, ki jih to ima na uh, biogoriva. Eh, tako so se stvari začele, potem uh, smo imeli pogajanja, pogajanja s svetom in komisija je dobila mandat, da sprejme metodologijo, po kateri bo upoštevala dejavnik posrednjih sprememb v rabi zemlišč. Ta metodologija je bila vzpostavljena in to je metodologija, ki nam je bila predstavljena v okviru študije In v tej študiji se upoštevajo tudi dejavniki eh, posrednih sprememb rabi zemljišč. Imamo torej različne študije, ki upoštevajo različne dejavnike. Gre pa tudi za eh, to, ali se za pridobivanje biogori uporabljajo polščine ko so oblikovali zakonodajo v uh, Kaliforniji, so tudi upoštevali ta dejavnik. Pri biodizlu so posredne spremembe v rabi zemljišč večje kot pri etanolu. Če želimo biti pošteni pri svojem pristopu in če želimo resnično zmanjšati emisije toplogrednih plinov, potem moramo upoštevati tudi dejavnik posrednih sprememb v rabi zemljišč. To je ključnega pomena. Druga stvar, ki smo jo tudi vključili v predlog in tukaj obstaja soglasje, namreč glede dejstva, da ne moremo nadaljevati uh, s politiko, ko se je treba odločati med uh, gorivi in pa hrano. Ko se za uh, biogoriva uporabljajo polščine, uh, pravzaprav usiljujemo to izbiro, ampak to ni trajnostno na dolgi rok. In učinek na uh, cene hrane, ki ga imajo biogoriva, je bil dokazan. Gospod Šuter, ki je poročevalec uh, pri Združenih narodih za pravico do hrane, je ravno objavil svoj dokument, ki tudi kaže na to. Uh, Eh, in tukaj se pokaže pomembna vloga, ki jo igrajo polščine pri pridobivanju biogoriv. Komisija pravi, da bi rada zmanjšala uporabo polščin za biogoriva na 5 odstotkov za prvo generacijo biogoriv. In to pomeni, eh, oziroma to so biogoriva, ki eh, so uh, proizvedena iz polščin. Moj predlog danes pa je drugačen od predloga komisije. Ideja, da se postavi neka zgorna meja, ampak ne kar nasplošno za vse. Mislim, da bi morali upoštevati emisije glede na posredne spremembe v rabi zemlišč. Tako lahko izračunamo um, toplogredne pline in emisije, ki jih lahko pripišemo biogorivom. In lahko bi si prizadevali za tista biogoriva, ki imajo eh, nizko stopno eh, pri elementu posrednjih sprememb rabi zemlišč. Ne smemo imeti nekega splošnega pristopa enakega eh, do vseh vrst biogoriv. To bi veliko teže zagovarjali. Moramo pa upoštevati investicije, ki so že bile uh, narejene. Ne gre samo za zmanjšanje toplogrednih plinov. In zato, da se držimo neke globalne logike, ko gre za globalno preskrbo s hrano. Imamo tudi gospodarsko krizo v Evropi in to moramo upoštevati. Ne moremo pozabiti na učinek, ki ga imajo naše odločitve na evropsko industrijo. Zato mislim, da moramo v tem poročilu imeti ustrezno klauzulo, ki bo upoštevala tudi eh, količino eh, biogoriv, oziroma količino poščin, ki se uporabljajo za biogoriva na podlagi podatkov iz leta 2010 tukaj govorimo o 3,5 odstotkih. V primerjavi z desetimi odstotki, eh, ki jih pripisujejo biodizlu, etanol ima tukaj nižje stopne. In mislim, da bi lahko dovolili 25 eh, odstotno stopnost za proizvodno etanola. Mislim, da se s tem strina tudi komisija do leta 2020 od leta 2020 naprej pa bi morali uh, ukiniti vse izjeme, razen za tista goriva, ki imajo pozitiven učinek na okolje. Eh, tako bi pokrili tudi investicije, ki že potekajo, ki so že v teku in se bodo iztekle nekako do leta 2017. 10 milijard evrov na leto se porabi za eh, ta agroživilski sektor. In treba je to upoštevati, ko načrtujemo eh, prihodne izdatke. Moramo si prizadevati za bistveno zmanjšanje negativnih biogoriv, torej prve generacije biogoriv in eh, se truditi za povečanje uporabe biogoriv biogoriv, ki imajo boljše učinke na okolje in ki tudi, uh, oziroma mi bi morali pomagati investitorjem v ta uh, napredna biogoriva. 4,5 odstotkov in pa 2,5 eh, odstotkov, to skupaj tudi ne znese 10 odstotkov, kot smo si zastavili. Uh, Zato si moramo ogledati še uporabo elektrike v prometu. Tukaj bi odstotek moral biti 1,5 odstotka do leta 2020. Tako bi dobili nekako 8 odstotkov, 2 odstotka pa bi prepustili drugi generaciji biogoriv, kar je v svojem poročilu predlagal tudi gospod Vidal Quadras. Ko gre za drugo generacijo biogoriv, eh, naj povem, da ti predstavljajo zanimivo rešitev. Te je treba čim bolj izkoristiti, izkoristiti tudi druge dejavnosti, ampak pri tem obstaja tudi težava. Številna ta napredna biogoriva so že uporabili v številnih sektorjih naprimer živalske maščobe se uporabljajo v kemični industriji, potem derivati iz lesa se tudi uporabljajo v uh, drugih sektorjih industrije. Tako da resnično potrebujemo neko študijo učinka teh naprednih biogoriv oziroma posameznih vrst biogoriv, da ne bomo Eh, se omejili na nek proizvod, eh, za katerega bi eh, čez nekaj let videli, da tega sploh ni mogoče izvesti. In ne moremo iti čez nekaj let nazaj k vlagateljem oziroma investitorjem in jim reči, to ni izvedljivo. Potrebujemo torej natančno študijo, ki si bo ogledala, ki bo proučila vse učinke, tudi stališča Eh, socialnih, gospodarskih in drugih rezultatov. Tako da ne bomo eh, vnašali nekih neravnovesij na to področje. To je moj predlog, ko gre za drugo ali celo tretjo generacijo biogoriv. Eh, tudi o algah moramo razmisliti. Želim pa zaključiti. Eh, z naslednjim, torej z gozdovi. Les in gozdovi, to je zelo pomembna tema v Evropski uniji. In tega še nismo v celoti izkoristili. V svojem poročilu zato predlagam naslednje. Morali bi spodbujati uporabo eh, lesnih proizvodov za eh, drugo generacijo biogoriv, oziroma to lahko naredimo šele potem, ko bomo eh, prepričani, da, bo, eh, da se bodo gozdovi vseeno lahko obnavljali. Sicer, če bi to uporabljali za biogoriva, potem se bodo gozdovi začeli krčiti. Les že uporabljajo v številnih panogah industrije in previdni moramo biti pri tovrstnih odločitvah da ne bomo ogrozili prihodnosti naših gozdov. Zato moramo vključiti tudi klauzulo, ki bo zagotavljala, da eh, eh, se bo z gozdovi še vedno ustrezno upravljalo in da ne bodo eh, jih uporabljali za proizvodno biogoriv. Sama sem predstavila osnutek poročila, pogovarjala sem se s številnimi ljudmi in želela sem predstaviti neko uh, uravnoteženo poročilo, ki bo upoštevalo interese industrije, kmetov in vseh udeleženih strani. Mislim, da s tem dokumentom lahko gremo naprej na konstruktiven način. Eh, veselim pa se vseh prispevkov kolegov. Hvala. Hvala. Naslednji je gospod Vidal Quadras, poročevalec. Hvala, najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala, da ste me povabili k sodelovanju v vaši razpravi v odboru za okolje. To je velika čast za člana odbora za industrijo in energijo, da sem tukaj v tem svetišču eh, okolja in zaščite. To mi je v čast zato bom poskušal kar na najlepši način odgovoriti na predstavitev gospe Lepaž. Predtem smo že imela konstruktivno razpravo. Strinjam se z gospo Lepaž. Ta dosje je izjemno kompleksen, tako gospodarsko, socialno, kot tudi tehnično upoštevati moramo veliko različnih elementov. Možni in legitimni so različni pristopi, ampak naše delo se seveda nanaša na to, da moramo najti neko skupno točko. Skupno točko, v kateri lahko združimo vse te različne interese in cilje. Prepričan sem, da bosta oba odbora naredila vse, kar lahko naredita v tej smeri. Pripričan sem, da bomo lahko skupaj razrešili vprašanje posredne spremembe rabe zemljišč. Sam sem vam eh, vedno na voljo. Danes imamo eh, tudi zadnji eh, dan za ulo, uložitev predlogov sprememb tako da bomo kmalo videli, kakšno je stališče v našem odboru in na to, da bomo lahko tudi nadaljevali. In tako kot gospod Lepaš, bom tudi sedaj sam predstavil svoje osebno mnenje, eh, mnenje poročevalca v odboru za industrijo. Najprej bi, vami, eh, bi rad z vami delil cilj, o katerem se vsi strinjamo. Eh, omejevanje fenomena uh, posredne spremembe rabe zemljišč. Šeš, šest odborov, ki se s tem okvarja, je že predstavilo svoja stališča. Razen poročila gospe Lepaš, nihče noče vključiti dejavnike ILUK kot zavezujoče dejavnike. To je kvantitativni element, ampak vseeno ga moramo upoštevati. komisija sama je potem, ko je pregledala različne študije in ko je opravila tudi lastne raziskave, dobro ve, da zaenkrat še ni dovolj znanstvene gotovosti za to, da bi lahko dali konkretne eh, številke vsem tem različnim kriterijem. Seveda, prihajamo iz različnih ozadij, ampak v mojem odboru, v našem odboru, imajo veliko ljudi neko znanstveno-tehnično ozadje. Vemo, da lahko stvari eh, merimo, računamo oziroma modeliramo. In odkrito rečeno, v zakonodajnem aktu moramo biti natančni. Zagotoviti moramo gotovost za različne deležnike. Mislim, da se moramo eh, pri tem opreti na tiste stvari, ki jih lahko izračunamo, ki jih lahko merimo ampak v zakonodajo uvesti nekaj, kar lahko izhaja zgolj iz modelov, je malce tvegano, po pravici povedano. Tudi sam sem si pogledal študije, ki jih je komisija uporabljala, ki so jo drugi uporabljali za ocenjevanje teh dejavnikov ILOG. Te študije priznavajo eh, obstoj precejšnjih negotovosti pri določenih podatkih, na katerih eh, so te študije zgrajene. Naj vam dam primer. Predstavljajte si, da Malezija, ena izmed eh, največjih proizvajalk palminega olja, jutri sprejme obveznost o certifikaciji in na ta način prepovedo trenutno situacijo. iLook bi se dramatično spremenil. To pomeni, da če v zakonodajo unesemo nekaj, kar je odvisno od dejavnikov, ki niso pod našim nadzorom, je tvegano, kot sem dejal. Poleg tega dejavnike iLook zagovarjamo kot neko diskriminacijo med biodizlom in bioetanolom ampak če jih začnemo uporabljati, bomo potem, če se kaj spremeni, če se spremeni kaj tako, kot sem sam omenil, lahko prišli v naslednjo situacijo. Biodizel bo morda izginil, etanol, ki ima zelo nizek dejavnik ajluk, pa bo narasel. Ta dejavnik bo narasel. Smo torej na tankem ledu. Vprašanje je, če bomo padli ali ne. Imamo cilj 10 odstotkov obnovljivih virov energije v sektorju prometa do leta 2020. Ampak naša naloga je, da izberemo, kakšen bo ta pravi način, da pridemo do tega cilja. Strinjali smo se že, da izberemo ta cilj, sedaj pa moramo izbrati tudi pravo eh, biometodo. Sam menim, da je konstruktiven pristop, ki upošteva različne prednosti biogoriv in te so jasne, eh, biogoriva so trajnostna, zagotavljajo energetsko eh, neodvisnost in razvoj podeželskih področji. Naprimer, veliko ljudi se strinja, da imajo biogoriva določene eh, prednosti in da so to tista biogoriva, ki niso v neposrednji tekmi eh, s hrano in drugimi posevki. Ta biogoriva moramo podpirati. Kako? Z gospod Lepaše se strinjava, da bi lahko izbrali poseben cilj za takšna biogoriva. 2 odstotka eh, 2,5 odstotka, o tem lahko razpravljamo. Na ta način lahko eh, trgom, industriji podamo jasen signal, tako kot smo naredili leta 2009 s ciljem 10 odstotkov. Tako jim bomo poslali jasen signal, da spodbujamo naložbe v napredna biogoriva. Prvi dogovor, pod cilj za napredna biogoriva, o tem se strinjamo. Ta cilj lahko dopolnimo z olajševalnimi ukrepi, eh, omejevalnimi ukrepi za dejavnike ILUK. Ko to najdemo v različnih eh, poročilih Ekofisa, eh, Politehnike iz Lozane in drugih organizacij, ki imajo dober renome. Namen vseh teh študij je spodbujati tiste surovine, ki so pod zemljo, eh, ki se gojijo na uporabljeni zemlji, zemlji v slabšem stanju in ki na ta način ne povzročajo škode na področju trenutnih naložb, na trenutnih trgih. Trenutno ni dovolj eh, razvitih zelenih alternativ, s katerimi bi lahko zamenjali biogoriva. Kot veste, kot verjetno razumete, sam nisem proti, ravno nasprotno. Sem podpornik elektrifikacije prometa. To je zelo zanimiva prihodnost, v katero imamo uvid. Seveda potrebujemo boljše motorje, ki bodo učinkovitejši. Vse to je dobro. Ampak, glede na vse ocene, To ne bo dovolj, da bi zapolnili to vrzel pred letom 2020. Zato je pred nami naslednja dilema. In priznam, to je zelo zapletena zadeva. Bodi si ohranimo 10-odstotni cilj eh, obnovljivih virov na področju eh, prometa naliti si moramo eh, čistega vina. Večkratno štetje je, je zgolj eh, priznavanje, da se bomo odrekli eh, temu cilju 10 odstotkov. Resnica mora priti na dan, tako da bodi si zavrnemo ta cilj, se mu odrečemo. Gospod predsednik, če mi dovolite, bi vam rad podal naslednje informacije. Za prejšnji teden nas je pet obiskalo eh, Malezijo. Zanimali smo se za palm, palmovo olje. Srečali smo se eh, z nacionalnimi organi, s predstavniki nevladnih organizacij, proizvajalci, domorodci, z vsemi. In tam se vsi strinjajo, da želijo imeti palmovo olje kot eh, pomemben element gospodarstva predsednik pravi, da mora govorec čimprej zaključiti. Narediti moramo naslednje. Ti posevki ne smejo imeti negativnih okoljskih učinkov. In glede tega se strinjamo tako tam, kot tudi tukaj. Naj povzamem, kolegi in kolegice. Pod cilj za napredna biogriva pozitivni učinki omejevanja in spodbujanje prek mednarodne trgovinske politike spremanja zavezujočih ukrepov pri naših mednarodnih partnerjih. To sam predlagam kot poročevalec iz odbora za industrijo. Hvala. Hvala lepa, kolega Vidal Kvadras vedno zelo cenimo kolege iz uh, odbora ITRE. In uh, na velikodušen način smo vam dali tudi 12 minut časa za govor. No, to bomo kompenzirali pri naslednjih govornikih, ki nas bodo obiskali iz odbora ITRE. No, šalo na stran. Dosje je res zelo obsežen in veliko se bomo morali ukvarjati tudi za pripravljanjem kompromisov in zato, da bo vse skupaj šlo v pravilno smer. Sedaj so na vrsti poročevalci v senci, najprej gospa Klas, poročevalci v senci dobijo 4 minute, potem pa se znam govornikov. Und Frau Görling. Najprej krok poročevalcev v senci, potem pa bomo določili čas za naslednjo govornika. Gospod Klas, štiri minute. Hvala lepa, gospod predsednik. Tema je zelo obsežna in tudi očitno bo razprava zelo obsežna. gospa Lapaš in pa eh, gospod Vidal Kvadra sta to jasno pokazala. Če razmišljamo o letu 2009, eh, je to že daleč nazaj, takrat smo bili polni navdušeni nad tem, da bi, eh, da bi določili 10 odstotkov goril iz obnovljivih virov energije v prometu, to smo zapisali celo v uredbo. Če pa si sedaj ogledamo predlog komisije oziroma predlog Korin Lapaš, potem bomo ta cilj, eh, če bo to sprejeto, potem bomo ta cilj popolnoma uničili. In sprašujem se, ali je to eh, trajnostna politika. Tukaj že moramo jasno predstaviti dejstva. Načelno vprašanje je tukaj to, ali smo za biogoriva ali ne. Nič nam ne pomaga, da se temu izogibamo. Jaz moram jasno povedati, da sem za to, da v Evropi v prihodnosti del energije za prometni sektor pokrivamo iz obnovljivih virov energije. Že vedno je bilo tako, polje je vedno ponujalo energijo za promet, prej je bila to krma za živali, ki so vlekle vozove, sedaj pa je to, so to koriva za motorna vozila. Biogoriva predstavljajo pomemben prispevek k boju proti podnebnim spremembam, gre za večjo trajnost prometnega sektorja, eh, tudi oskrba za energijo postaja bolj varna, spodbujamo energetsko neodvisnost Evrope in spodbujamo razvoj regionalnih prostorov. No, o predlogu komisije sedaj vsi razpravljajo na zelo čustven način. No, nekaj o teh dejavnikih posrednih sprememb v rabi zemlišča. To ni eksaktna znanost in to in nam je jasno sedaj prikazal tudi gospod Vidal Kvadras. To je pojav, ki ga ne moremo neposredno opazovati in ga ne moremo neposredno izmeriti. To temeli na domnevah. Mm, modeli izračunov so pomankljivi, dokazane so bile napake, ki kažejo na nepravilnost podatkov. Tudi komisija je to že spoznala in eh, tudi Korin Lepaž nas opozarja na to. Eh, študija in model izračuna torej ni nekaj gotovega. Ti dejavniki Iluka privedejo do tega, da eh, pravzaprav naš energetski sektor še vedno obremenjujemo za energijo iz amazonskih gostov in tako naprej. Ne pokrivamo domače potrebe po energiji. Nimamo neposrednjih dokazov za to, da bi ocenili te spremembe namennosti rabe eh, zemljišč. Tega ne moremo sprejeti v zakonodaje Evropske unije, saj bi morali te dejavnike vedno znova posodabljati in jih usklajevati z znanstvenimi dognani. In ti dejavniki ILUK eh, niso objektivni. Komisija vedno izhaja iz eh, najslabšega možnega scenarija, boljši eh, standardi, boljši scenarij niso upoštevani, zato tudi ni spodbud za trajnostno proizvodnjo. Vedno znova izračunamo takšne dejavnike in takšne dejavniki privedajo samo k še večji negotovosti za proizvajalce, prav tako pa ovirajo nadaljne inovacije in pa investicije. Kdo hoče tukaj poskrbeti za inovacije, če pa vse skupaj mečemo nekako v isti koš? Corinne Lepage govori tudi o tako imenovanem grandfathering, o prehodnem obdobju. Eh, na ta način naj bi podjetjem dali možnost, da uh, se prilagodijo na nove uh, razmere, ampak to ne spodbuja investicij. Študija kaže na to, da uh, emisije iz goril in pa negativni uh, učinki spremembe rabe tal mm, Torej, v Malaziji smo ugotovili z nevladni, v pogovori z nevladni organizaciji ne to, da se več ne proizvaja palmovo olje, ampak eh, zahtevajo to, da je proizvodnja trajnostna. Oni želijo upoštevanje vplivov na okolje in evropejce nas pozivajo, naj poskrbimo za te kriterije trajnosti, ki jih bomo lahko tudi potem spoštovali in se jih držali. In še nekaj o cilju petih odstotkov. Eh, to je nek eh, račun na lepe oči, eh, ki ga predlaga komisija, pravzaprav s tem naš cilj zmanjšamo in to ni prav. Kar se tiče proizvodnje biogarijev na poljih v Evropi, ne smemo izpustiti izpred oči to, da je 50 odstotkov oljne rep, repice. Eh, ja, gospod predsedujoči, če nam date na voljo dovolj časa, potem ne moremo ustrezno razpravljati. S tem ne upoštevamo pomembnosti te teme. Samo še nekaj, gospod predsednik, prekinja govornico. Oprostite, dodal sem vam še minuto in 30 sekund. Če bo šlo tako naprej, bomo morali kakšno poročilo črtati z eh, dnevnega reda. Naslednji je Kriton Arsenis, ki zastopa Pala Poka. Hvala, gospod predsednik, da bom poskušal pomagati pri eh, zagotavljanju več časa za debato. Rad bi čestital poročevalki za njen dober pristop in za dobro upravljeno delo. Trenutne politike spodbujajo uporabo biogoriv imamo direktivo o nulih virov energije, ki vzpostavlja 10 odstotni cilj za prometni sektor do leta 2020. Direktiva o kakovosti goriv pa zahteva 6 odstotkov, eh, ko gre za vsa goriva v prometu. Cilj je zmanjšati eh, izpuste toplogrednih plinov, to je del politike EU za eh, podnebne spremembe. V številnih državah članicah uživajo ti ukrepi tudi javno podporo s tem smo želeli zmanjšati oziroma eh, zagotoviti pozitiven učinek vseh teh biogoriv. Poz, pozabljamo pa pomembe dejavnik in to je eh, posredna sprememba rabe zemlišč. Izpusti iz posredne eh, spremembe za rabe zemlišč lahko eh, zmanjšajo vse ali vsaj nekaj eh, prihrankov eh, pri izpustih toplogrednih plinov eden od glavnih elementov tega predloga je vprašanje um, sadja, sadnih posevkov. Pri nas se strinjamo glede petodstotne eh, omejitve, ki jo predlaga komisija, to je bistven del predloga. Gospod Arseni se strinja tudi s predlogom poročevalke za eh, obvezne dejavnike ILOK. E petodstotna omejitev ni kontradiktorna, ampak je dopolnilna za trenutne dejavnike ILUK, ki izhajajo iz eh, cilja 20 odstotkov za obnovljive vire energije. Gospod Arsenis meni, da bi morali dejavnike eh, ILUK uporabiti tudi za eh, tiste posevke, ki ne služijo hrani, podpira tudi cilj 1,5 odstotka za podcilj ki izhaja iz 12 eh, odstotkov prihrankov v prometnem sektorju. Hvala, nekoliko smo sedaj tukaj nadoknadili s časom, naslednji pa je vas Ajhaut. Hvala, gospod predsednik. Poskušal se bom držati omejitve štirih minut, čeprav je to zelo težka naloga pri takšni temi. Najprej bi se rad zahvalil poročevalki gospe Korin Lepaš za njeno sodelovanje in za poročilo. Zahvaljujem se tudi gospodu eh, Vidal Quadrasu za uvodne besede. Pomembno je povdariti, da je vprašanje Iluka vprašanje, ki smo ga videli že v preteklosti, leta 2008, ko smo se govorili o podnebnem svežnju, je parlament že takrat prosil za to, da bi upoštevali dejavnik Iluk pri eh, kriterijih. Že leta 2008. Nažalost smo se morali temu odreči tekom pogajanj s svetom. Dejali so nam, da bo komisija pripravila eh, poročilo na temo tega, če eh, ilok obstaja ali ne. In sedaj smo na tej točki. Kot parlament smo za to prosili in komisija končno nudi neke rezultate, ampak ne ravno v zvezi z ilokom. Komisija eh, sklepa, da je ilok težava in naj še enkrat povdarim, nobenega znanstvenika ni ki bi pravil, da ni posredne spremembe rabe zemlišč z, e, zaradi Eh, biogoriv. To sploh ni vprašanje. Vprašanje je, kako to odraziti v zakonodaji. Če se odločimo, da ne bomo pripravili dejavnika iluk, to pomeni, da bomo uporabljali dejavnik iluk nič. V vsakem primeru bomo odločitev torej sprejeli v zvezi z ilukom. Brez dejavnika pomeni eh, nični dejavnik, tako da te odločitvi ne moremo pobegniti. Vprašanje je, kaj storiti z ilukom ali naj upoštevamo znanstveniki, ki pravijo, da so velike spremembe, jih jemnemo resno ali ne. Zato smo že eh, prosili, modeli so vedno boljši, veliko informacij eh, kroži, čež da modeli ne upoštevajo eh, stranskih proizvodov in tako dalje. Ne, ti modeli se iz dneva v dan razvijajo in že pred leti smo jih dopolnili na ta način. Gospod Vidal Quadras pravi, da ne bi smerili uporabljati modelov pri naši politiki. Pojdite do gospoda Rena, ki svojo politiko vrčevanja utemeljuje na modelih, gospodarskih eh, modelih glede eh, vrčevanja 3 odstotkov in tako dalje. Skupina ELS to podpira če lahko s tem pridemo do zaključka, da eh, se tudi ELS od eh, reka vrčevanju, bo to zelo dobro. Vsi modeli, tudi ekonomski modeli, kažejo, da bo več, eh, vr, manj, več vrčevanja imelo manjši učinek. Na ta način lahko spremenijo marsikašno politiko. Vprašanje osnovnih vrednosti. A lahko izberemo drugačne vrednosti. Tudi to že najdemo v direktive o mljivih virih energije. Tudi neposredni izpusti. Če lahko pokažemo, da imamo niže vrednosti, lahko te tudi uporabimo. Zakaj to ne bi veljalo tudi pri posredni spremembi rabe zemljišč? Tudi to lahko upoštevamo. Na ta način se mi zdi čudno, da parlament spet dela korake nazaj v zvezi s tem, če naj sprejme odločitev glede eh, posredne eh, spremembe rabe zemljišč. Kaj pa narediti pri naprednih biogorivih, kjer ni tako veliko konkurence glede eh, hrane? Ta konkurenca obstaja in to je dejstvo. Kako zagotoviti gotovo za investitorje? Kako jim pokazati, da lahko investirajo v napredna biogoriva. Razmišljati moramo o cilju, ampak tudi onkraj leta 2020. Ugotoviti moramo, kakšna je najboljša strategija za pot naprej. In po mojem mnenju eh, moramo pripraviti tudi cilj za zmaševanje izpustov toplogrednih plinov do leta, po letu 2020. Ne pa zgolj eh, energetski cilj 3 odstotke ali karkoli že. Določiti moramo to, kar si eh, želimo doseči in to so eh, manjše izpusti toplogrednih plinov. Strinjam se z gospo Lepaš, potrebujemo cilje po letu 2020, ampak ne z nižjimi ambicijami, kot predlaga gospa Lepaš. Držimo še 6 odstotkov eh, in potem to zvišamo do leta 2025. To je dolgoročna perspektiva. Določiti moramo cilj za zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov, ne pa eh, določati ciljev za novo tehnologijo. Hvala. Hvala lepa. Štiri minute dobi Judy Gerling. Hvala, gospod predsednik. Ta zadeva je zelo kompleksna, vsi so to že povedali. Želimo doseči veliko stvari naenkrat. Mislim, da si moramo naliti tistega vina in eh, priznati, da sedaj razmišljamo o spremembi zakonodaje zaradi eh, posledic prejšnje zakonodaje, ki jih nismo pričakovali sama spoštujem načelo eh, poenostavljanja, ne smemo preveč zaplesti zadev, zagotoviti moramo gotovost za investitorje in omogočiti tudi dobršno mero prožnosti. Znanost ni tako jasna, kot bi morda želeli in morda bomo morali stvari spreminjati eh, tekom časa. Veliko vprašanj se poraja pri tem predlogu, tako da, ko jih obravnavamo posamezno, moramo zagotoviti, da je vse skupaj še vedno usklajeno. Težko je oceniti eh, neto učinek sprememb, ki jih predlaga gospa Lepaš. Tega torej ne bom poskušala narediti, odzvala se bom re, le na nekatere posamezne eh, teme. Te zakonodajne spremembe naj bi bile posvečene prehodu iz fosilnih goriv na biogoriva, kjer ne sme priti do večjih izpustov toplogrednih plinov eh, prek iluka. Potrebujemo robustno znanstveno metodologijo v zvezi z dejavniki iluk. In strinjam se, tukaj eh, smo že napredovali, kot je eh, dejal gospod Ajkot. Nisem pa tako prepričana, da smo že prišli do konca, tako kot meni on. Mislim, da moramo biti izjemno previdni, ko gre za napredna biogoriva. Ne smemo se preveč nanašati na nekaj, kar še ne obstaja. Vem, da so v pripravi, vem, da so v razvoju, ampak seveda menimo, da bomo z več investicijami hitreje prišli do naprednih biogoriv. Ampak morda to ne bo tako preprosto, kot si mislimo. Vprašanje omejitve. 5 odstotkov je to prava raven sama spremam načelo omejitve, ne vem pa, če je petodstotna omejitev prava. Nekatere države so že onkraj te omejitve. Je prav, da to velja le za uh, rdeče ali bi morali to uvesti tudi na drugih področjih. Večkratno štete, mislim, da je to tvegano. Načeloma težav ni, ampak nimamo jasne presoje vpliva logika se mi zdi precej zapletena. Želim zadeve preučiti in jih dodatno pojasniti, če se da. In ne na zadnje bi rada dejala še naslednje. Pregled eh, poročila Lepaš je bil precej težaven, saj smo dobili angliško različico precej eh, pozno. Zdi se mi, da je klauzula v prehodnem obdobju zelo zanimiva, o tem bi se rada nadalje še pogovarjala, kakšne so številke in kje eh, bomo rezali. Hvala, gospod Simanski. Tako davno se je pretočila v parlamentu evropskim debata na temat Beklaudi. Najlepša hvala. Pred kratkim smo imeli zelo razgreto razpravo o backloadingu tukaj v parlamentu. Pogovarjali smo se o politični stabilnosti Evropskega parlamenta, pogovarjali smo se o zanesljivosti, o kredibilnosti Eh, z vidika investitorjev in realnega gospodarstva. Razumem težavo, s katero se soočamo, ampak obenem se mi zdi, da se vračamo v preteklost, da eh, padamo v tisto isto jamo, ki smo si jo prej že skopali sami. Mislim, da bi se, se morali resno lotiti tega vprašanja na polskem so naši podjetniki veliko denarja eh, investirali na to področje. Dosegli smo raven 65 odstotkov sedaj, pa nam pravijo, da bomo morali zmanjšati upravna sredstva, kar je zelo eh, grtudarec za nas. Pričakujemo derogacijo. Zaradi tega, če derogacije ne bomo dobili, potem računamo vsaj, da bomo dobili nekakšno prihodno obdobje. Sedaj pa vprašanje tako imenovanega iluka. Zaenkrat ni neke jasne znanstvene raziskave, ki bi prikazovala jas, jasne informacije. Naša vlada pravi, da moramo biti izjemno previdni, ko razpravljamo o uh, iluku, ko se pogovarjamo o posrednji spremembi rabe zemljišč. Pri tem moramo upoštevati uh, izpuste oglika. Poznamo primere velikih proizvajalcev posevkov za eh, biogoriva, naprimer Malezija in druge podobne države. In zato moramo povezati našo politiko in Evropo ter obenem upoštevati to, kar se dogaja drugot po svetu. Upoštevati je potrebno dejstvo, da zmanjšujemo posevke za biogoriva in jih zamenjujemo z gozdovi. Ko se pogovarjamo o predlogih sprememb, vidimo vedno manj razlikovanja med posevki iz tretjih držav in eh, biogorivi, ter eh, biogorivi, ki prihajajo iz Evrope. razlikujemo med tremi večjimi skupinami posevkov. Lesni posevki, posevki, ki vsebujejo veliko sladkorja in tako dalje. Vse to bo imelo negativne eh, učinke. Zadeva je namreč izjemno zapletena. Naj sklenem. Pri naših političnih dejavnostih, ko govorimo o razvitejši drugi in tretji generaciji biogoril, moramo upoštevati dejstvo, da se ljudje učijo s prakso, ko se ukvarjajo s to dejavnostjo. Nekateri so investirali veliko svojega denarja v to področje, sedaj ga bodo pa eh, izgubila. Vzpostavili smo zaupanje, sedaj ga lahko čez noč izgubimo. Hvala lepa, naslednja gospa Vilsk. Hvala lepa. Najprej se zahvaljujem poročevalki Korin Lepaš za njeno delo in uh, posrečen osnutek poročila. Poročilo je dobra osnova za nadaljna pogajanja in v glavnem uživa mojo popolno podporo. Dejavniki ILOK pri direktivi o kakovosti, goriv in o trajnostnih kriterijih bi morali služiti za to, da spodbude, um, da agrarna proizvodnja ne konkurira proizvodnji goriva. Ne smemo dovoliti, da bi bio goriva ogrožala proizvodnjo hrane. To je napačna rešitev za boj proti podnebnim spremembam. To kaže tudi na slabo bilanco pri emisijah CO2 če upoštevamo vse dejavnike ILUK. Dejavniki ILUK mm, temelijo na modelih, kakor tudi gospodarstvo. In kdor eh, postavlja pod vprašaj znanstveno dognanje o ILUK-u, bi moral postaviti pod vprašaj tudi številna druga znanstvena dognanja gre bolj za to, da želimo zavlačevati z političnimi procesi in pri tem ne upoštevamo oziroma ne izvajamo politika, ki bi temeljila na znanstvenih dejstvih. Hvala lepa, sedaj pa še ostali govorniki. Pilar Ajuso, Brita Reimers, Richard Zeber, Banki in pa Ivkoše. Sem na koga pozabil? Ne. Pilar Ajuso je prva na vrsti. Najlepša hvala. Izkoristil bom, izkoristila bom svoj čas. Eh, najprej bi se zahvalila poročevalcu in pa poročevalcem v senci. Sama sem bila poročevalka o prvi, ener, eh, prvi direktivi o obnovljivih virih energije in takrat smo stavili na biogoriva. To je bila dobra rešitev za kmetijsko proizvodno, kajti bilo je dobro za uh, diverzifikacijo energije in dobro je bilo za alternativne vire energije. 2008 so naredili cilje za obvezujoče in od takrat je prišlo do številnih investicij v Evropski uniji na podlagi teh norm, ki smo si jih postavili takrat. Veliko delovnih mest je povezanih s tem, veliko investicij in tega ne smemo zdaj postaviti v nevarnost. Slediti moramo temu, eh, s čimer smo začeli in oblikovati dobro politiko. V številnih državah po svetu izvajajo take dobre politike. Ne smemo pa uh, mučiti, če lahko tako rečem, podjetij, ki so stavila na uh, biogoriva in ne moremo zdaj končati ali pa umiliti ciljev, ko gre za biogoriva prve generacije, eh, ne da bi ti prinesli svojo korist. Eh, treba je staviti seveda na napredna biogoriva, ampak zaključiti moramo tudi tisto, kar smo začeli pri biogorivih prve generacije. Potem ILUK eh, tukaj gre za modele, ki niso eh, znanstveno utemeljeni. Mislim, da ne bi smeli podjetjem eh, nalagati dodatnega bremena. Take stvari lahko raziskujemo še naprej, ampak zaenkrat je podatkov premalo. Hvala, Brita Reimers, za dve minuti. Hvala, hvala lepa. Čudno že, da dajemo prednost dejavnikom ilog, ki jih postavlja vprašaj že tisti, ki so jih uh, izumili. Ampak o tem smo že govorili. Govorili smo tudi že o tem, da moramo paziti na to, da bomo ohranili verodostojnost naše politike. Nekdo, ki je doživel brodolom že pri prvih uh, generacijah biogoriv, ne bo nastopil kot eh, investitor pri biogorivih druge ali tretje generacije. Prav tako moramo paziti na konkurenco biogoriv drugi, eh, druge generacije eh, kmetijski proizvodnji. Prav tako ne smemo misliti, da je energija edino področje, kjer vpliva sprememba namennosti rabe zemlišč. Moramo razmisliti o tem, kaj sprememba te uh, rabe zemlišč uh, pomeni za um, uporabo teh površin ali kaj, pozdrav, kaj povzroča intenziviranje kmetijske proizvodnje za druga področja, ne samo za energijo. Vendar pa moramo upoštevati, da rastline, iz katerih pridelujemo biogoriva, predstavljajo tudi določene koristi, so prinašajo gospodarske koristi koristi določenim eh, regijam in pa tudi poskrbijo za krmo v kmetijstvu, kar je tudi marsikaj v korist. Ne smemo pa seveda tukaj eh, forsirati na česar, v kar potem ne bo nihče investiral. Hvala lepa, Rikard Zeber, naslednji. Naša zakonodaja iz leta 2008 je prav gotovo privedla do nekaterih negativnih učinkov v tudi tretjih delih sveta in tega nismo želeli. Trenutno 1,4 milijone hektarjev, um, hektarjev zemljišč uporabljamo za, bio, za proizvodnjo biogoriva. Letno v Evropi naj bi nič cela pet milijonov hektarjev izzeli iz proizvodnje v Evropi. Torej, ko smo razpravljali o biogorivih, ko smo jih spodbujali in sprejemali takratno zakonodajo, nismo imeli samo argumenta podnebnih sprememb, ampak tudi to, da smo želeli podpreti našo kmetijsko proizvodnjo, torej kmetovalec kot proizvajalec energije. O tem smo takrat govorili v različnih deželah, bi bilo tako, da bi z uvedbo dejavnikov ilog sedaj lahko uničili vse naše investicije. Ne bi dobili več teh dodatnih sredstev, ki nekatere regije ohranjajo pri življenju. Pri dejavnikih ilog pravzaprav delamo naslednji korak problematiko podnebnih sprememb CO2, želimo osredotočeno rešiti in vse ostalo pustiti ob strani. In uh, to ni pravi pristop, kajti proizvodnja biogoriv ima uh, pozitivne učinke, ko gre za varno skrbo za energijo, ko gre za zagotavljanje investicij. Uh, tukaj lahko ponudimo veliko argumentov za biogoriva. Probleme, ki nastopijo zunaj Evrope, lahko uh, spravimo pod nadzor. No, ampak še nekaj. Že je, se mi zdi to problematično, da vse skupaj primerjamo z gospodarskimi modeli, da to primerjamo z temi delnimi aspekti dejavnikov ilog. Te zadeve so veliko bolj zapletene v gospodarstvu. Nimamo drugih možnosti na področju iluka, pa bi imeli veliko drugih možnosti. Ja, danke, Naslednji govornik. Hvala lepa. Mi smo naše stališče sprejeli pred dvema tednoma. Naše stališče dobijo goril je zelo kritično. To smo povedali že o pripravi direktive obnovljivih vire energije. Takrat komisije nismo razumeli, eh, kar niso mogli dovolj eh, spodbujati biogoriva prve generacije in takrat je že Evropski parlament rekel, da nočemo 10 odstotkov biogoriv, ampak 10 odstotkov energije iz obnovljivih virov energije. Zato smo zadovoljni, da je komisija sedaj spoznala to tekmovanje za uporabo zemlišč, ki obstaja po celotnem svetu. Svetovno potrebo po energiji, ki danes obstaja, ne moremo izpolniti samo z biogorivi. Potem bi potrebovali dve tretjini kmetijskih zemlišč po svetu. Tukaj torej prihaja do konkurence, ko gre za izrabo zemlišč in zato mora politika nekako usmeriti vse skupaj konkretno o osnutku te uredbe. Najprej hvala lepa gospele Paš za dobro sodelovanje. Enako vela za poročevalca iz odbora ITRE. Tudi mi vidimo velike pomankljivosti pri dejavnikih ILUK. Prav tako opažamo številne pomankljivosti pri seznamu teh odpadnih eh, sredstev. Naj eh, konkretno povem o čem tukaj nismo spregovorili. Za to uredbo, ki je sedaj predložena, bi eh, pravzaprav to strategijo za beljakovine eh, pripeljali do absurdnostni. Rastlinsko olje se tukaj predstavlja kot osnovni vir za beljakovine in to ni res. Če eh, pridelujemo oljno repico v Evropi, potem želimo s tem nadomestiti uvoz iz Južne Amerike. Še najbolj prevežno pa je to, da komisija sedaj ta oljni kolač predstavlja kot eh, neko prednostno sredstvo za proizvodnjo gorive. To si moramo še enkrat eh, ogledati. To, ta dragoceni bilakovinski eh, kolač želimo sedaj nameniti samo za biogoriva in to resnično ni v redu. Hvala lepa, zdaj pa dajem besedo komisiji Hansu von Steinu. Um, thank you, Mr. Chair. Um, it's Philip Owen, and I shall impersonate Hans van Steen. Hvala lepa. Sam zastopam Hansa van Steena. Hvala lepa poročevalki za pripravo poročila. Hvala lepa za vse pripombe, ki smo jih danes slišali. Uh, strinjam se zlasti s tem, da gre za zapleten uh, dostop, tehnično gledano, okoljsko gledano, gospodarsko gledano in tako naprej. Uh, Predlog komisije se sravotoča na tri stvari. Želimo oblažiti uh, učinke uh, emisij, želimo to doseči tudi z petostotno zgornjo mejo, z zvišanjem pragov za torej z tem, da dovoljujemo tudi to, da še naprej ostane vsedanje investicije in da uvedemo dejavnike, ki, s katerim lahko. predvidimo te neposredne emisije. Strinjam se s tistimi, ki so povedali, da tukaj ne gre za eksaktno znanost. To se še razvija, naše politike so temeljijo na določenih modelih ampak menimo, da so ti modeli dobro osnovani. Pomembna točka pa je tudi naslednja. Vsekakor moramo tukaj posebati previdnostno načelo. Tudi če obstaja tveganje, moramo še vedno ukrepati kljub omejitvam naših modelov. Kar se tiče različnih predlogov sprememb k vsebini poročila. pozdravil bi izboljšanje definicij. Vse, kar izboljša definicije, poveča tudi kakovost našega predloga. Prav tako razumem potrebo po razširitvi cilja šestih odstotkov po letu 2020. Na ta način bi uh, lahko izvajalcem omogočili spoštovanje standardov. Potem, kar se tiče kriterijev trajnosti, tudi tukaj treba te kriterije dodelati. In kar se tiče vključitve dejavnikov ilug, tukaj, tukaj je pomembno izrač, pravilno izračunati te dejavnike. Samo na ta način bomo lahko sprejemali uh, informirane odločitve. Faktori se mi zdi, da temelijo na dobrih znanstvenih dognanjih. Vse skupaj želimo smo želeli vključiti v trajnostni kriterij, ampak to bi imelo danosežne posledice za industrijo in zato smo se odločili, da ta trenutek za to ni najbolj primeren. Potem še klauzula o prehodnem obdobju, eh, to tudi pozdravljamo. Večkratni izračun in pa zgornje meje smo odstranili. Spet naj tukaj povem, da se nam zgornja meja zdi tukaj pomemben faktor ublažitve. Brez tega ne bomo mogli oceniti, kako ta predlog pravzaprav vpliva na emisije CO2. In pa še priloge, ki predstavljajo seznam eh, rastlin, ki so podvrženo večkratnemu izračunu, to temelji na delu držav članic. Zdi se nam, da je to eh, torej, eh, poln seznam. To je eden izmed načinov za novo krmo na trg da jim damo ta multiplikator 3 ali 4, to je pomembno za nadaljni razvoj teh gorjev. Sodelujemo se, nada, veselimo se nadaljnega salovanja za poročevalko in tudi ostalim šestim odborom v Evropskem parlamentu, ki pripravljajo mnenja. Hvala lepa, to sveda ni bil Hans von Stein, ampak Filip Long. Tri kolege sem spregledal, kolegico Hibner, Banki in pa kolega Košeja. Izvolite besedo. Hvala lepa. Že prej sem želila besedo, res je. To, kar upravičuje uredbo, ki jo predlagala komisija, so ravno dejavniki ilug. Vendar pa se moramo tukaj vprašati, ali je proizvodnja biogoriv tudi grožnja biotski raznovrstnosti. Z proizvodnjo biogoriv krčimo območja gozdov ali območja kmetijskih površin, kjer se proizvaja hrano. Ali se to res dogaja? Sama mislim, da ne. Sedaj imamo pravzaprav uh, izobilje kmetijskih proizvodov. Pravzaprav imamo težave z eh, izvaženjem teh proizvodov iz Evrope. Vendar pa treba tukaj zagotoviti pravno varnost, treba zagotoviti dolgoročno gotovost za investitorje. Takšne investicije niso načrtovane za leto ali dve. Dobičkonosnost ne načrtujemo za pet let ali za krajše obdobje, ampak za veliko daljša obdobja. Enako velja za dolgoročne pogodbe z kmetovalci. Pri naših političnih odločitvah želimo razviti sektor biogoril v Evropi. To bo prispevalo k mm, diversifikaciji energetskih virov, na ta način bomo spodbudili eh, dobičke v kmetijstvu in to je lahko tudi alternativa proizvodni krme. Kaj torej želimo sedaj narediti? Ali želimo vse skupaj zavreči? Sprašujem se, ali komisija, ki pozna situacijo v Evropi, ki ve, da so nam kmetovalci in pa potencijalni investitorji verjeli, njih sprašujem, ali želimo sedaj vse skupaj zavreči, ali jim želimo rečiti, reči, da njihovo delo ni bilo nič vredno, kajti jutri bomo na teh področjih raje pridelovali korenček ali maline. Če bomo to naredili, se nam bodo ljudje smejali. Gospod Banki, hvala lepa. Rad bi se navezal na to, kar je povedala gospa Hübner. Če si ogledamo interese Mačarske ali drugih osrednjeevropskih držav, smo z zamudo začeli proizvajati biogoriva četrte generacije. Čeprav imamo, ko gre za tla, dobre pogoje in tudi, ko gre za podnebje. Če si ogledate primer, kot je Mačarska. pri nas povprečno proizvedemo 3 ali 4 milijone ton več žitaric, kot jih lahko porabimo za eh, prehrano in težko prodajamo te količine tudi v tujini. Zato imamo težave z shranjevanjem vseh teh rastlin. Mačarski kmetovalci imajo manj razvito infrastrukturo in ne morejo shranjevati vseh teh proizvodov. No in uh, sektor um, biogoriv je dobra rešitev za te presežke. Mi imamo samo tri tovrstne obrate za proizvodnjo biogoriv, ampak v radiju 30 ali 40 km um, kmetje tem obratom dovažajo proizvode. Če bo torej sprejeta meja petih odstotkov, potem bi to ogrozilo nadaljevanje obstoječih investicij in tudi nove investicije bi to ogrozilo. Tudi živinoreje sedaj um, pridobivamo nekaj bioarsenala in to je lahko prav tako dobra priložnost za kmetijstvo. Hvala lepa, Ivko Še. Alors je félicite Madame Lepage pour la qualité de son travail et ce rapport si étoffé. Hvala lepa, čestitam kolegici Lepaš za dobro poročilo. Ampak sedaj moram biti odkrit. Mislim, da moramo biti proti biogorivom v Evropi in pa tudi druge. Mislim, da je morali vse skupaj eh, ustaviti. Uh, slušal sem, poslušal sem argumente, ampak zdijo se mi absurdni. Pred desetimi leti smo začeli z biogorivi, sedaj eh, bomo vse skupaj znižali, ker eh, ima vse skupaj eh, gospodarske, kmetijske, okoljske in pa druge posledice. Eh, ampak vseeno sedaj želimo nadaljevati z vsem skupaj. Ne, če je to bila zabloda pred desetimi leti, potem moramo sedaj se skupaj zaustaviti, če že ne iz uh, okoljskih in pa podnebnih vzrokov, zaradi finančnih in pa gospodarskih vzrokov. Ljudje govorijo o net bi, uh, energetski bilanci biogoriv. Ena študija govori o tem, da je učinek dober. Samo eno takšno študijo imamo. Neto energetska bilanca je tukaj eh, najpomembnejše vprašanje. Biogoriva so slaba, več energije uložimo v njihovo proizvodnjo, kot pa dobimo izmed njih. No, seveda gospodarstveniki o tem ne govorijo. Predvsem skupaj gre za, samo za zdravo pamet. Biogorivi ne bodo nikoli uh, vredni prizadevanj, ki jih vanja ulagamo. Uh, um, prva generacija je uporabljala dobro semena, visoko kalorična, uh, ki so dala veliko energije, ampak dobro, pri drugi generaciji uporabimo celotno uh, rastlino, to ponuja manj energije in tako bo šlo naprej. Manj in manj koristi bomo imeli vsega skupaj celotna zadeva se mi zdi absurdna. Prosim kolega, ki govori za prižganim mikrofonom, da mikrofon ugasne. Äh, äh. Sedaj pa še poročevalka gospa Lepaš. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa vsem, ki so se oglasili v tej razpravi. Seveda sem pozorno prisluhnila vsem tri točke na hitro. Najprej, lahko razpravljamo o tem, kolikor želimo, ampak naš cilj je znižanje emisij CO2 in dejstvo je, da nekatera biogoriva tega ne, emisij ne znižujejo, ampak pravzaprav emisije povečujejo in s tem ne delamo usluge tistim, ki želijo nadaljevati z delom v tem sektorju. Prav tako ni dobro to. To ni dobro za cilje, ki smo si jih zastavili. Drugič. Obstaja neka negotovosti v zvezi z modelom ILUK. Naj povem, da tukaj ne gre za evropski izum. Američani imajo enake modele. In v zvezi s tem obstaja tudi zakonodaja v Kaliforniji. Dobro, lahko rečemo, da tukaj eh, znanost ni dovolj eksaktna, ampak eh, dobro, lahko bi naredili tako, kot je povedal pas Ajhot, lahko bi naredili nič in ostali pri sedanjem sistemu, ampak meni se to ne bi zdelo dobro. ne smemo se skrivati za pomankanjem gotovosti in nadaljevati tako, kot smo počeli do sedaj. Na določeni točki moramo nastopiti strogo. No, v osnutku nisem govorila o možnosti preživetja. Uh, proizvajalcev. Govorimo o sistemu, ki je zamišljen za do leta 2020 in to je uh, velikodušno za proizvajalce biogoriv. Ta promet 10 milijard evrov na leto bomo lahko dobro vložili v to, da znižamo emisije topogradnih plinov ampak ne bomo tega naredili. Investicije, ki so že bile uh, sprejete, bomo ohranili. Veliko je bilo povedanega tudi o kmetijskih ciljev. Ne smemo pozabiti na to, da tukaj ne gre za skupno kmetijsko politiko, gre za zakonodajo o kakovosti goril in gre za zmanjševanje emisij CO2 oziroma topogrednih plinov. Pravzaprav imamo pred očmi interese kmetijskih eh, proizvajalcev, ampak to ni eh, glavni namen te zakonodaje. Cilj zakonodaje je ta, da se borimo proti podnebni sprememb. Eh, no, ampak če gre tukaj tudi za subvencije kmetijstvu, poleg tistih, ki obstajajo v SKP, potem moramo to jasno povedati. Ne smemo tukaj podnebnih sprememb uporabljati kot izgovor. mislim, da je to, kar sem predlagala, uravnoteženo. Po eni strani imamo zakonite interese tistih, ki so v to področje že investirali v kmetijstvu, v biogorivih, ampak imamo tudi vizijo prihodnosti, ki je dogoročno zastavljena. Iziti moramo iz logike, ki ni trajnostna. In še zadnja točka. No, nisem bila v Mal Maleziji, Ampak v dokumentu, ki jih imate pred vami, sem jasno uh, pojasnila, kakšen je moj zakonodajni odtis. Pogovarjala sem se z številnimi eh, avtohtonimi prebivalci, ki so povedali, kako proizvajalci biogoriv postopajo v njihovih uh, državah. Do točke, ko kmetovalci nimajo nobenih več uh, pravic. Naprimer pri proizvodnji palmovega olja. To ne odraža naših vrednot, ki jih spoštujemo tukaj v Evropski uniji. No, to sem želela povedati kot ziv na razpravo. Razprava se bo nadaljevala. Sama nimam eh, še vse modrosti, ogledala si bom predloge sprememb poročevalcev v senci. Pripričana sem, da nam bo uspelo pripraviti kompromise. Poročevalci odbora Itre Vidal Quatra se izredno uh, odprte narave in pripričana sem, da nam to omogočilo, da bomo lahko našli razumno rešitev, ki bo spoštovala cilje. Hvala lepa. Korine Paš, rok je določen 27. maja 12. uri. 19. in 20. junija bomo razpravljali o predlogi sprememb, julija bomo glasovali v odboru za okolje, 10. septembra je pa predvideno glasovanje na plenarnem zasedanju. Zahvaljujem se vsem za razpravo, nadaljevali pa bomo naslednjo točko na dnevnem redu. Gre za šesto točko. Inovacije za trajnostno razbijo gospodarstvo za Evropo. Poročevalec je tukaj gospod Bartoloci.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 Izvolite, gospod poročevalec. E Hvala lepa, gospod predsednik, kolegi. Najprej se zahvaljujem vsem, ki so tukaj prisotni. Zahvaljujem se tudi vsem, ki so prispevali k poročilu, ki so vložili predloge sprememb. Ob tej priložnosti lahko predstavim mojo splošno stališče. Dobil sem relativno malo predlogov sprememb, približno 100, zato ne bom pripravil kompromisnih predlogov sprememb. Nasplošno lahko podprem vse predloge sprememb, ki predvidevajo dodatno razjasnitev osnovnega besedila. Treba je posodobiti oziroma izboljšati nekatere definicije. Nekateri predlogi sprememb govorijo o regionalni razsežnosti. ali pa želijo podpreti agroposlovni sektor in biotsko raznovrstnost. Če tukaj upoštevamo ulogo komisije, ta lahko odigra pomembno vlogo pri spodbujanju biogospodarstva. Zato bi potrebovali tudi akcijski načrt. Potem eh, lahko bi predvideli, naprimer, Eh, vse na enem mestu za podanje informacij o biogospodarstvu. Potem nadaljni sklop predolgo sprememb govori o potrebi financiranja za, bi, eh, za biogospodarstvo, govori o obsegu projektov in poziva Evropsko unijo naj poskrbi za sprejem standardov pri biogospodarstvu ti bi, takšni standardi bi pomagali vsem, ki so aktivni v tem sektorju. Pomembno je tudi to, da zagotovimo trajnostni značaj biomase. Potem spet drugi predlogi sprememb podarjajo negativno razsežnost biogospodarstva, vendar pa ne podajajo konstruktivnih predlogov. Ali pa so preprosto odveč nekateri izmed teh predlogov sprememb se mi zdijo nepotrebni. Ne bom podprl predlogov sprememb, ki presegajo obseg te teme. No, spet drugi predlogi sprejem pa želijo črtati nekatere elemente poročila, ki se meni zdijo bistveni, naprimer točkovno tambelo o industriji. investicije ne bodo možne, dokler ne bo prišlo do komercializacije biogospodarstva. Tukaj govorimo naprimer o biorefinarijah. Tukaj potrebujemo politična in pa finančna sredstva za to, da bomo lahko takšne obrate eh, tudi vključili na trg. To je pomembno za majhna in srednja velika podjetja, za operaterje in pa za kmetije. Ogledal sem si posamezne predloge sprememb. Pripravljam se povedati, katere podpiram, katere ne in zakaj. Hvala, gospod poročevalec, gospod predsednik. Hvala poročevalcu, ker je predstavil svoje stališče. To smo že obravnavali v odboru, ko smo se pogovarjali o gospodarstvu, temelječem na bio eh, gospodarstvu oziroma o samem bio gospodarstvu. Sama mislim, da eh, to predstavlja prihodnost. Tukaj gre za eh, nove proizvode. Vendar pa mislim, da obstaja tudi negativna stran vsega tega, ne samega biogospodarstva, ampak obstajajo negativni vidiki, kajti na biogospodarstvo lahko gledamo uh, tudi kot na nek eh, nadomestek eh, fosilnih goriv. Fosilna goriva postajajo vse bolj redka. Jasno smo povedali, da biogospodarstvo mora biti povezano z večjo učinkovitostjo pri uporabi virov. Zato sem poudarila, da je treba spoštovati hierarhijo pri uporabi biomase. Tukaj moramo začeti uporabljati biomaso in sicer tam, kjer nam to prinaša največjo dodano vrednost preveč biomase se izgubi v samem procesu in pomembno je, da uporabimo različne načine, eh, ki so nam na voljo in pa primerno hierarhijo. Ne gre za samo nadomeščanje fosilnih goriv. Eh, tukaj sem pripravila kar nekaj predlogov sprememb in upam, da bo poročevalec te tudi podporu. Rekla sem že, da je biogospodarstvo treba povezati z drugimi politikami, naprimer z učinkovitostjo uporabe virov in pa z direktivo o odpadkih. To je treba povezati tudi s sedmim okvirnim programom. Poročevalec sam je rekel, da je zelo pomembno spodbujati raziskave. Uporabiti moramo svoje vire biomase v najboljši meri, tako da se bomo izognili problemom, tudi ko gre za raziskave in razvoj na tem področju. Pa še zadnja tema, ki jo želim izpostaviti. Gre za uporabo tal in vode in okoljske učinke eh, tega podjetja imajo tukaj svojo odgovornost in to bi tudi morali upoštevati. Eh, treba si ogledati celotno eh, verigo proizvodne. Ja, ja, ja, Korin Lepaš, ki zastopa gospoda Gerbrandija. Najlepša hvala, spregovorila bom v imenu gospoda Gerbrandija, ki se te razprave ni mogel udeležiti opravičuje se za svojo odsotnost. Želim pa povedati nekaj besed v njegovem imenu. S svojimi predlogi spremem želi ukrepiti poročilo. Eh, želi, da bi bilo sporočilo jasnejše, tudi z ozirom na gospodarsko in finančno krizo. Ta kaže, da moramo najti nove načine za trajnostno rast in ukrepe je treba sprejeti zdaj. Treba je spodbujati raziskave in razvoj, ustvarjati Eh, neke spodbude, ki bodo prinesle dolgoročne učinke v gospodarstvu. Eh, Povdarja tudi potrebo po večji trajnosti eh, in v zvezi s tem je treba vzpostaviti neke kriterije trajnosti pri uporabi biomase. Treba se izdebiti praks, ki ne dajo zadovoljivih učinkov. Potrebujemo tudi večjo koherenčnost. In uh, uh, potrebujemo seveda sredstva, kaj ti zaenkrat raziskave niso deležne dovolj podpore. Treba je izboljšati infrastrukturo in pa ukrepiti vlogo Evropske unije v industriji. Izboljšati moramo tudi eh, logistiko. Potem pa uporaba biomase, to je resnično treba izboljšati. Uh, Zdaj se predvsem daj povdarek recikliranju, ko gre za uporabo biomase v različnih sektorjih, pa moramo to eh, ohranjati na nekih trajnostnih mejah. Mislim, da moramo zaključiti s subvencijami, ki niso prinesle ugodnih učinkov in zato smo tudi pripravili 86. Eh, oziroma 96. predlog spremembe. Eh, to je zelo pomembno tudi v okviru eh, sedmega okvirnega programa. Hvala vas, Aikaut je naslednji, izvolite, ki nadomešča Satuhasi. Gospa Satuhasi se upravičuje, ker danes ne more biti z nami. Zahvaljuje se poročevalcu za njegovo delo in tudi sam se mu zahvaljujem za to. Nekaj pripomb. E, in te pripombe so v skladu s tem, kar so povedali kolegi pred mano. Vsi vidijo potencial e, biogospodarstva in e, pomen tega, da nadomestimo fosilna goriva z biomaso. Ne samo goriva, tudi proizvode je treba nadomestiti in to bo prineslo ugodne učinke za prihodne generacije. Treba pa je zagotoviti, da bomo to storili na primeren način in tudi učinkovito. Biomaso moramo uporabiti na način, da bo prinesla največjo dodano vrednost. In to na začetku, tukaj gre za nek učinek slapu. In to je ključnega pomena za eh, biogospodarstvo. Če želimo, da to deluje, potem moramo zagotoviti, da bo biomasa uporabljena najprej tam, kjer uh, ima lahko največjo dodano vrednost. Uh, šele kasneje pa tam, kjer prinaša manj vrednosti, naprimer, da se jo pretvarja uh, v elektriko uh, ali pa v elektrarnah. Mm, tudi biomase v končni fazi ni tako veliko, če jo želimo uporabljati eh, v velikih količinah. In eh, to hierarhijo je resnično treba upoštevati. Prejšnja razprava, ki smo imeli o biogorivih, je jasno izpostavila problem. Eh, biomasa v Eh, prometu ni eh, najbolj učinkovito uporabljena biomasa. Tukaj moramo biti kritični in Evropska unija v tem trenutku ne koristi biomase na zelo učinkovit način. Zato bo za nas zelene zelo pomembno, da eh, bi zagotovili to učinkovito rabo biomase po učinku slapu, kot je bilo že omenjeno. Še nekaj pripomb o točkah, ki so tudi bile omenjene. Naprimer, ali moramo uh, podpreti uh, komercialno uporabo biogospodarstva, s tem se ne strinjamo. Uh, takoj, ko bo to komercialno dostopno, potem ne bomo več potrebovali javne podpore, kaj ti bo na voljo tako in tako. Če želimo podpreti industrijo, da bo razvila. Uh, biomaso eh, v predkomercialni fazi je to treba podpreti. Eh, moramo pa jasno pokazati, kje bomo nudili svojo javno podporo. Potem eh, zasebno javna partnerstva, tukaj seveda smo za to, ampak v izjavi poročevalca smo pogrešali, da je treba vse vidike biomase upoštevati na trajnosten način. Sicer se bomo znašli pri istih problemih kot zdaj pri transportu, pri biogorivih in tako naprej. Če bo razprava o biomasi imela isti konec kot biogoriva, v katera noče nihče več vlagati, potem bomo tukaj ogrozili neko trajnost. Trajnost mora biti v centru naših razprav. Hvala. Hvala lepa. Komisije naslednja. Keine weitere Wortmeldung? Die Kommission bitte. Good afternoon. Thank you. I will... Pozdravljeni. Hvala za besedo. Zelo kratek um, bom. Eh, zelo eh, močno podpiramo 40. predlog, 40. predlog spremembe, ki daje veliko vlogo eh, observatoriju. Um, tukaj, to je pomemben dejavnik oziroma pomemben element v naši strategiji, ko gre za biogospodarstvo. Tako bi se tudi bolje osredotočili na različne vidike, ki uh, so čez sektorske narave. Hvala. Hvala, na koncu še poročevalec. Sì, io voglio ringraziare tutti i colleghi che sono intervenuti. Najlepša hvala. Želim se zahvaliti vsem kolegom za njihove prispevke. Strinjam se eh, s splošnim pristopom, ki ga imamo pri tem poročilu. Tukaj moramo najti povezave med različnimi politikami in področji. mislim, da uh, je zelo pomemben vidik hierarhije pri uporabi biomase. To je pomemben element predloga. Uh, gre tudi za nujno zadevo. Industrija, ki temelji na biomasi, to resnično potrebuje in to je lahko tudi ključ za novo rast po Evropski uniji. Še ena stvar, ki jo želim izpostaviti, je, da ne smemo biti tukaj v defenzivnem položaju, nuditi moramo praktične spodbude za to novo gospodarstvo, ki lahko predstavlja resnično priložnost in predstavlja velik potencial za rast in delovna mesta v Evropski uniji. Podan je bil tudi predlog, da potrebujemo observatorij, In no, tudi sam mislim, da bi bilo to dobro. To bi nam pomagalo eh, ponovno doseči trajnost oziroma bi dosegli trajnost na tem področju. Raziskave in inovacije so ključnega pomena. In mislim, da bi komisija tukaj morala podpreti raziskave in inovacije. morala bi tudi širiti informacije o eh, proizvodih iz biomase, ki so lahko neka osnova za novo rast in razvoj. Večina komentarjev uživa mojo podporo in vsekakor jih bom upošteval pri nadaljem delu. Veselim se že nadaljnega sodelovanja s kolegi. Hvala vsem za komentarje in predloge sprememb. Hvala lepa, vsem skupaj se zahvaljujem za delo, ki je bilo vloženo v to poročilo. 29. maja bomo o tem glasovali in verjetno bomo to poročilo julija obravnavali na plenarnem zasedanju in o njem tudi glasovali. Hvala lepa. Sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu. Sistem skupnosti za registracijo prevoznikov radioaktivnih snovi. Zelo napet naslov in tema. Kolegica Romana Jordan bo o tem poročala. Izvolite besedo. Hvala lepa, predsednik. O tej temi smo v odboru že razpravljali, zato uh, ne bom uh, predstavljala uh, predloga Evropske komisije, niti ne bom na dolgo govorila o svojih amandmajih. Eh, samo eh, pripravila sem jih na ta način, kot sem, kot smo, kot sem tudi predstavila svoje mnenje prvi razpravi, ki smo jo imeli v odboru Envi. Eh, samo, da vam osvežim spomin, kakšno je moje mnenje. Menim, da moramo dejansko Eh, izkoristiti prednosti, ki nam jih eh, daje Evropska unija. In vidim, da eh, enoten sistem registracije za prevoznike radioaktivnih materialov predstavlja takšno prednost. Menim pa, da moramo zagotoviti, da tak enoten sistem ne bo ostavljen na papirju, ampak se bo tudi izvajal. Ko to rečem, eh, imam v mislih, da ne moremo imeti le nekega registracijskega sistema, ampak seveda tudi merila, ki so eh, enotna znotraj Evropske unije, sicer ne moremo pričakovati eh, avtomatskega priznavanja certifikatov med državami članicami. Naslednja stvar je neizpolnjevanje kriterijev. Če prevoznik kriterijev, meril ne izpolnjuje, mora takoj ustaviti prevoz. Eh, potem naslednja točka, bi vas, na katero bi vas upozorila, je, da menim, da mora biti takšen sistem evropski, torej kar se dogaja znotraj sistema, se dotika vseh držav članic in morajo biti v tem obveščene vse države članice. Um, in naslednja točka je, da um, predlog, kot ga je dala Evropska komisija, predpostavlja, da so evropski regulatorni organi praktično nezmotljivi, ne predvideva tudi možne napake znotraj regulatornega organa. Um, mislim, da je nesreča v Fukushimi pokazala, da tudi v primeru, ko predpostavljamo, da je sistem zelo dobro organiziran, so možne velike napake in eh, menim, da moramo to predvideti tudi v eh, tem eh, primeru, torej da je možnost, da pride do težav, do nepravilnosti v regulatornem organu in moramo predvideti ukrepanje v tem primeru. Toliko o mojih amandmajih, no na to, kar sem sama pripravila, je prispelo še 60 amandmajev mojih kolegov in za vse se vam tudi zahvaljujem. Eh, mislim, da so najbolj številni tisti amantmaji, ki govorijo o pravni podlagi, recimo kolegica Rivazi opozarja na vidik zdravja in okolja, kolegica Jana Kodakis na vidik notranjega trga in menim, da so to eh, zelo smiselne pripombe, ki jih moramo, o katerih se moramo resno pogovoriti. Eh, bi pa na tem mestu vprašala Evropsko komisijo za mnenje o pravni podlagi. V drugi, druga skupina amandmajev so amandmaji, ki govorijo, da medsebojno priznavanje certifikatov pomeni tudi enotne varnostne standarde. Delno sem to že sama e, omenila pri svojih amandmajih. Tak, e, to, tak pogled ima recimo um, kolega Pok, um, tudi mislim, da posredno kolegica Jana Kodakis, uh, e, ki opozarja tudi na uh, seveda vpliv potem tega, teh skupnih enotnih varnostnih standardov na prevoz znotraj mej posamezne države članice. Uh, tako da uh, tudi to mislim, da moramo uh, resno obravnavati in tudi tu bi želela slišati mnenje Evropske komisije torej v tem vidiku. No, potem v naslednji skupini amandmajev pa so tisti, uh, Eh, ki govorijo, da se, da se, ki so, ki govorijo o podporo enotnemu sistemu Evropske unije, hkrati pa zahtevajo, da se državam članicam dovoli, da uvedejo še neke svoje standarde. No, jaz mislim, da moramo biti tu um, bolj jasni in bolj odločni ali rečemo, da imamo skupen evropski sistem ali pa ostanemo pri nacionalnih sistemih, kajti kombiniran sistem, eh, evropski in nacionalni, se mi zdi eh, izredno kompleksen, zahteven, birokratski, drag. Eh, mislim, da ne prinaša dodane vrednosti in ne doprinese nič k varnosti. Torej, sama se zauzemam za jasno opredelitev, da je ta sistem evropski. Ehm, no, potem so pa še ena skupina, potem še pa ena velika skupina amandmajev. Eh, ki pa govori o teh skupnih evropskih merilih, Tu pa mislim, da se moramo tudi še na sestanku z um, poročevalci v senci dogovoriti, kako se tega lotiti. Sama sem uh, namreč um, natančno definirala ta merila in jih dala v uh, prilogo, medtem ko nekateri kolegi um, predlagajo, da damo v zakonodajni dokument le usmeritve, na to pa Evropska komisija pripravi delegirane, z delegiranimi akti načan natančnejša eh, priporočila. Eh, tu se bom ustavila, da ne bom predolga, torej še enkrat eh, naj ponovim, da bi želela od Evropske komisije slišati komentar glede pravne podlage, potem kakšna je njena ocena vpliva na prevoznike, predvsem manjše prevoznike znotraj držav članic, pa seveda splošno me zanimajo, me zanima komentar Evropske komisije na amandmaje, ki smo jih pripravili v odboru. Hvala. Hvala lepa. Naslednji na vrsti Pavel Pok. So, chairman, this time in, in... Tokrat bom spregovoril v svojem jeziku. Zato si nataknite slušalke, prosim. Predlogi sprememb poročevalke so deležni vse moje podpore. Pravzaprav eh, sem presenečen na tem, kako resnično jih podpiram. Eh, nekateri so eh, prav odlični, ko gre naprimer za peti člen. To je povezano s tistim, kar tudi sam pokrivam v svojem predlogu spremembe, da se omeji pretok informacij na sam sistem, torej da ostanejo znotraj sistema. To je ena točka, če želimo skupen sistem, potem moramo eh, izvajati in upoštevati skupne kriterije. O tem ni nobenega dvoma. Dokler eh, kriteriji ne bodo izpolnjeni, se prevoz ne sme izvajati. To je tudi povsem jasno. Presenetili so me še predlogi sprememb. Drugi predlogi sprememb. Sam sem želel izraziti eh, prednostne naloge oziroma prioritete svoje skupine v štirih predlogih sprememb, eh, ko gre naprimer za usklajenost trenutno zakonodajo. Eh, to se mi zdi, da je jasno razvidno iz mojih predlogov sprememb. Nekaj predlogov sprememb se tudi pokriva s predlogi sprememb gospe Rivazi. Podpiram tudi gospoda Mandersa, ki je poročevalec v senci skupine Alde. E, to je vsekakor, oziroma podatke o neizpolnevanju kriterijev je treba deliti z vsemi državami članicami. Ko gre za predloge sprememb zelenih, e, pa e, vidim, da jih je kar veliko, nekatere lahko podprem o drugih pa bomo morali še razpravljati tudi znotraj skupine. Kot poročevalec v senci bi tudi rad slišal mnenje komisije o pravni podlagi. Z nečim pa se ne morem strinjati in to je predlog spremembe, ki pravi, da bi nacionalna zakonodaja morala imeti prednost pred evropsko zakonodajo. Če sprejmemo takšen pristop, potem Eh, takega predloga sploh ne potrebujemo. Takšne zakonodaje ne potrebujemo in naše delo bi bilo v tem primeru povsem enostavno. Mislim, da bomo uspeli, veliko manevrskega prostora je še za kompromise in veselim se sodelovanja s poročevalko in kolegi. Hvala, gospa Jana Kudakis. Um, I'll, I'll be... Hvala. Kratka bom, nasplošno se strinjamo s poročilom, mislimo, da je poročilo dobro. Eh, Ponostavljeni postopki so vsekakor dobri za podjetja, to bo pomagalo podjetjem. Če gre za neizpolnjevanje kriterijev strani prevoznika, eh, morajo biti določbe in določbe tukaj so dobre potem enotna registracija, enoten sistem registracije. To bo prispevalo k enostavnim postopkom, odpravilo bo ovire, ponostavilo vse skupaj, odpravilo administrativna bremena in tako naprej. E, mislim, da bi morali informacije o neizpolnevanju kriterijev deliti z javnostjo, tako bi bili bolj transparentni potem pa še mnenje komisije o pravni podlagi. Hvala lepa, sedaj pa dobi besedo komisija oziroma še prej gospa Grostet. Hvala, zelo kratka bom. O tem poročilu smo že razpravljali. Gospa Jordan eh, nam je pripravila zelo uravnoteženo besedilo. Mislim, da je to vse pohvale vredno. Nekaj pomislekov pa imam vseeno. Mislim, da tukaj prihaja do poskusa, da se na nek način omeji euratom in to me eh, skrbi. To sem povedala gospe Jordan nisem se stotsotno strinjala z vsemi njenimi predlogi sprememb. 30 in 13 so predvsem takšne narave. Že imamo zakonodajne akte, ki se ukvarjajo s takšnimi temami in to je tudi omenjeno v njenem poročilu. Neodvisnost regulativnih organov mora biti zagotovljena in zaščitena. Ko gre za predlog spremembe 6, mislim, da se tukaj preveč poudarja ideja, da bodo države članice prejele informacije skupaj z drugimi državami članicami oziroma s tistimi, ki so odgovorne za prevoz uh, blaga. Uh, isto velja tudi za drugi predlog spremembe. Preveč uh, izvedbenih pooblastil se daje komisije, komisiji. Ne bom se vrnila na um, predloge sprememb gospe Rivazi, tudi ti uh, se sprašujejo o pravni podlagi in jo želijo spremeniti. Ampak, eh, če imamo pogodbo Euratom, potem moramo zagotoviti, da bo tudi ustrezno uporabljena. Ne smemo vse čas pod vprašaj postavljati uh, pogodbe Euratom. To me resnično moti. Hvala, vprašali ste me o pravni podlagi in tukaj bi rada povedala, da smo dobili sodbo Evropskega sodišča leta 2002, eh, kjer v 30. in 33. členu eh, pravijo naslednje. Torej, komisija v teh eh, členih dobiva zakonodajne pristojnosti za varstvo zdravja in sami tudi to predlagamo. To morajo države članice upoštevati. Tak zakonodajni akt uh, daje na voljo še dodatne ukrepe poleg ustreznih varnostnih ukrepov in to je tisto, kar smo tudi mi predlagali v svojem osnutku uredbe. Zato menimo, da je prava pravna podlaga pogodba Euratom. Potem, kaj menimo o kriterijih? Tudi v svetu obstaja pobuda eh, oziroma priloga o teh eh, kriterijih. In če bo možno te kriterije vključiti, jih bomo tudi vključili. Imamo delovno skupino v svetu, ki bo poročala predsedniku oziroma predsedstvu, kako izboljšati uredbo za to, da bo ta postala močnejša. In to bo vsekakor šlo v smeri tega, kar predlaga poročevalka, da bomo imeli jasne kriterije. nekaj uh, takih zagotovil že imamo, ampak to še ni tako podre, podrobno, kot vi predlagate. Vaše mnenje je podobno mnenju, ki se zdaj oblikuje v svetu. Poročavka, izvolite. Ehm, hvala lepa z, uh, komisiji za pojasnila. Uh, Ehm, prosila bi, če lahko dobim dokument glede pravne podlage, ki ste ga omenjali, ehm, nam bo zelo koristil. Ehm, bi pa, opozor, bi pa dejala, da eh, s tem, ko smo opozarjali in želeli to pojasnilo, nismo, eh, nismo želeli postavljati pod vprašaj pogodbo Euratom ampak samo želimo, da imamo jasno in trdno znanje o tem, kakšna je pravna podlaga za, to, za, ta, za ta zakonodajni dokument, ki ga zdaj obravnavamo. Sicer pa se zahvaljujem za komentarje in mislim, da bomo lahko našli um, z poročevalci v senci kar nekaj skupnih stališč, ki jih bomo podprli. Hvala. Vielen Dank. Wir werden darüber am 29. Mai abstimmen und das Plenum ist indikativ. Für 29. maja bomo eh, glasovali o tem. Eh, to pa bomo potem obravnavali na plenarnem zasedanju oktobra. Eh, s tem zaključujem današnji sestanek. Jutri se odbor sestane ob 10.15, ko bomo imeli glasovanje. Glasovali pa bomo o. lahkih gospodarskih vozilih. Prosim, če se jutri udeležite sestanka. Hvala.